So, Mikro ist an. So, so, so. Dragi kolegi in kolegice, dobrodošli na prvi javni predstavitvi po poletju o DDV. E, eh, štiri govorce bomo imeli tukaj v Bruslu. Najprej iz Evropskega računskega sodišča prihaja gospod uh, George Karakacanis, ki je vodja kabineta člana računskega sodišča uh, Nevena Matesa. Potem iz organizacije UEAPME e prihaja gospod Gerhard Hümer. Potem imamo tudi predstavnika čeških davčnih organov, to je gospod Martin Janeček, eh, ki je generalni direktor za davčno upravljanje. Pa še predstavnik eh, Eh, nemške zvezne kriminalne policije, gospod Sebastian Fiedler. Nažalost, eh, ni prišel nihče z komisije, oziroma nekdo je prišel na mesto kolega, ki je bil predviden. Eh, dobrodošli. Vi se boste lahko oglasili po naših gostih in upam, da boste razložili stališče komisije eh, o tem področju, eh, torej o tem, kako se boriti proti goljufjam pri DDV eh, in kako iti po poti k dokončnemu, dokončnemu sistemu DDV. No, govorci bodo lahko govorili po deset minut. Potem pa bo tukaj še izmenjava mnen eh, s kolegi in kolegicami. Eh, vsak od kolegov se bo lahko oglasil za tri minute, strokovnjaki pa bodo imeli po pet minut za vsak odgovor. Potem bomo imeli pa še eh, zaključne besede strani našega poročevalca in pa vseh gostov. Gospod Werner Langen je naš poročevalec in takoj dobi besedo za uvod. Zdaj, no, Hvala lepa, kolegice in kolege, predvsem pa naše goste, ki nas eh, tu poslušajo, pozdravil. Kot eh, osnovo tu imamo poročilo komisije z dne 7.4.2016 eh, o akcijskem načrtu na področju davka za dano vrednost. Poročilo, o katerem tu govorimo, je z 27.4. In v bistvu želimo septembra zadevo zaključiti na podlagi posvetovan v okviru tega ciljega načrta v svetu. Ker pa je bilo to priloženo na december, imamo zdaj čas tudi za to javno predstavitev in zelo me zanima stališče naših strokovnjakov. Vsi veste, da je sistem davka na dodano vrednost z direktivo iz leta 1993 opredeljen kot prehodni sistemi in da imamo tudi resne eh, probleme, birokratske probleme za MSP-je, eh, težave z določenimi čezmejnimi transakcijami, tako v trgovini in drugod in vemo, da morajo biti davčne zadeve v svetu sprejete s soglasjem. Češka vlada je skupaj z nizozemskim predsedstvom vsega, tu predložilo nov predlog eh, postopka obrnjene davčne obveznosti in eh, to je sedaj potrjeno tudi strani komisije in sicer v navezavi z najnovejšimi posvetovanji z področja DDV. Tako da smo zdaj danes tu na tej javni predstavitvi s štirimi predstavitvi eh, sodelujočimi štirimi panelisti. Računsko sodišče je zadeve preverilo in moje vprašanje je, kaj je po njihovem mnenju zdaj najnujnejše za postoriti na zakonodajnem področju, kako je tudi s področjem manjkajočih informacij. Potem je tu še vprašanje za predstavnike MSP v Evropi, o APME, namreč kako vi ocenjujete sistem uh, vse na enem mestu za MSP-je in ali malo in srednje velike podjetja menijo, da je ta mehanizem obrnjen davčne obveznosti učinkovit za odpravo debirokracije, tudi tu imamo predlog. Uh, za češko davčno upravo imam tudi vprašanje oziroma bi izrazil željo, da morda gospod Janček pove kaj več o mehanizmu obrnjene davčne obveznosti in pripravljenosti Češke na ta projekt in za gospoda Filterja iz Zvezdnega združenja nemških kriminalistov vprašanje, kako se lahko učinkovito borimo proti goljofijam na področju DDV in kot, kako vidite, gospod Fidler, možnosti za to, da se mednarodne izmenjave podatkov na tem področju tudi začnejo izvajati. To je torej nekaj ključnih vprašanj, to je sicer niso vsa, vseeno pa je tudi to tisto ključno in še enkrat hvala vsem za vašo prisotnost in hvala tudi za prisotnost kolegov. Hvala lepa. Hvala, Werner Langen. E, zdaj pa kar takoj besedo, da bi gospod Karakacanis deset minut. poročevalci, vsevci, pa seveda takoj potem postopkovno. Ja, gospod predsedujoči, čeprav razumem, zdaj je deset minut na panelista odpade zdaj za uvod, potem eh, tri minute vprašanj in potem pet minut za odgovore. Jaz bi predlagal, da so uvodi krajši, da bo več časa za odgovore na vprašanja, kajti pet minut za odgovor na številna vprašanja član odborov se mi zdi premalo. E, z le desetimi minutami uvoda je to 40 minut uvoda. To se mi zdi e, več kot dovolj. Tako da bi predlagal pet minut e, uvoda in potem štiri minute za vprašanje in deset, minute, deset minut za odgovore. Ja, gledam, kako menijo kolegi, kolega Langen to, kar je dejal kolega Luke, je čisto upravičeno, ampak mislim, da imajo naši govorniki že pripravljene nagovore, tako da bomo morda lahko na koncu nekoliko podaljšali čas za intenzivnejše vprašanje, ampak ne pa, da zdaj vnaprej govorimo, da morajo naši panelisti skrajšati svoja stališča. Mislim, da moramo njihova stališče predvsem slišati. Še kdo, gospod Luke, če prav razumem, naj bi bili panelisti pravljeni na petminutne uvodne nagovore. Deset minut. Prej sem govoril o petih minut, ampak tudi sam sem bil zdaj presenečen, ko sem slišal, da gre za deset minut. Torej, deset minut, ja, tako. Torej, predlagam, da se kar držimo tega, kar je dejal gospod Landgen, kaj ti dejstvo je, da bomo potem imeli dovolj časa tudi za odgovore. In eh, če gledam tu okrog eh, sebe in vidim, kako malo kolegov je tu, mislim, da bo dovolj časa za to, da bodo tudi po poročevalcih v senci ostali dobili besedo. Tako, če ni drugih eh, prošen za besedo, potem gospod Karkacani iz preznadalnega dobi besedo. Pite se. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, člani in članice odbora Ekon, gospe in gospodje, hvala za vabilo. Eh, sam vodim oddelek eh, gospoda Levena Matusa. Eh, in Eh, govoril bom o boju proti goljofijam na področju DDV-ja. Pripravili smo poročilo na to temo in predstavil bom rezultate. Eh, rad bi vas upozoril, da smo poročilo predstavili eh, odboru KONT in pa delovni skupini sveta za davke od aprila. Podali smo določena priporočila, komisija jih je že upoštevala v svojih predlogih za reformo sistema DDV v EU in to se je odražalo tudi v akcijskem načrtu DDV. Bom pa z veseljem odgovoril tudi na vaše vprašanje, naprimer o vrnenji davčne obveznosti. Eh, to je predstavljeno tudi v odstavkih 88 in 89 našega posebnega poročila. No, naj, najprej povem nekaj o problemih s transakcijami v EU, potem eh, bom predstavil gotovitve in pa naša priporočila. Eh, meje so bile odpravljene leta 1993, to je bilo dobro zaradi številnih razlogov, ampak ustvarjeni so bili pa drugi izzivi pri pobiranju DDV. Prej so mejni organi in nadzorniki zagotovili, da so uvozniki lahko prevzeli blago, šele ko so plačali DDV. Izvozniki pa so dobili izjemo pri DDV samo, ko so vložili svojo izjavo o izvozu in nacionalni organi so potem preverili eh, podatke v teh izjavah eh, in to primerjali tudi z eh, dohodkom od DDV. Zdaj pa, eh, po letu 1993 imamo pa eh, na vzkrižno preverjanje med posameznimi državami in članicami. In trgovci morajo eh, poslati obrazec svojim davčnim organom, država izvoznica potem to unese v sistem in da na voljo državi uvoznici. Eh, države članice so seveda zainteresirane, da so podatki pravilni, kaj ti sicer lahko pride do izgube nacionalnega dohodka. Relevantna uredba je tista uredba, eh, ki govori o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV. Ta je uvedla tudi sisteme za izmenjavo informacij o potencialno goljufivih transakcijah. Uveden je bil Eurofisk, eh, to je tako mreže za izmenjavo informacij, pa tudi druga orodja za upravno sodelovanje. Eh, predsedujoči prekinja. Prehitri ste za naše tolmače, tako da prosim, govorite počasneje. Uvedena so bila nova urodja za upravno sodelovanje, eh, s katerimi je bilo lajšano izmenjevanje informacij eh, na posebno zahtevo ali pa tudi brez posebne zahteve. Eh, možno pa je tudi izvajati simultane kontrole v eni ali dveh državah članicah oziroma več državah članicah o prisotnosti eh, davčnih uradov različnih držav članic. Mm, zdaj pa pri eh, blagu voženem izven EU po postopku 42 carinski organi ne, ve, ne pobirajo več DDV. Zdaj je eh, davčni predstavnik uvoznika tisti, ki mora vnesti podatke o uvoženem blagu, eh, ki je bilo poslano v eh, drugo državo članico in to je treba uvesti v sistem VS. Mm, kot lahko vidite, so s tem povezani številni izzivi pri pobiranju DDV in s tem so ustvarjene tudi priložnosti, ki jih goljofiva podjetja lahko izkoriščajo. Zdaj imamo akcijski načrt komisije eh, za DDV in pa idejo o enotnem območju DDV in o evropskem sistemu za DDV. Eh, s tem naj bi se problemi na tem področju eh, zmanjšali. No, kaj smo še ugotovili v tem poročilu? Eh, naša revizija je pokazala, da obstaja sistem za boj proti eh, goljufijam na področju DDV v transakcijah znotraj skupnosti. Ta sistem obstaja in je eh, nasplošno gledano zdrav, ampak ima pa tudi številne pomankljivosti, ki so povezane predvsem s tem, kako se sistem izvaja. Naj povem, da smo poslali vprašalnik vsem državam članicam in njihovim organom, da ocenijo, kako učinkovito je administrativno sodelovanje pri boju proti goljofijam na področju DDV. Večina jih je bila zadovoljnih s tem, kako je bil sistem vzpostavljen. Ampak pri reviziji smo pri šestih državah članicah e, našli naslednje pomankljivosti. Naj jih na hitro opišem. Obstajajo pomagljivosti pri navzkrižnem preverjanju med eh, carinskimi podatki in davčnimi podatki. Eh, davčni organi v državah članicah, kjer potekajo carinski postopki, nimajo nekih spodbud, da bi nadzorovali, ali eh, davčni predstavniki uvoznikov zagotavljajo ustrezne podatke v rekapitulativnih izjavah. In eh, včasih, ko se v teh rekapitulativnih izjavah eh, odkrijo napačne številke o DDV, eh, davčni organi ne ukrepajo. Obstaja tudi pomankanje sodelovanja in pa kompetence, ki se prekrivajo pri upravi pravosodju in organih pregona. No, še nekaj. Eurofisk je decentralizirana struktura in vsaka država članica izvaja svoje analize tveganja na podlagi lastnih podatkov. Uporabljajo tudi zastarelo opremo, kot je Excel. In rezultat je, da se izmenjujejo veliko podatkov eh, o majhnih tveganjih ali pa eh, sploh brez tveganja. Potem petič, Olaf in Europol, ki bi lahko prispevala k preganjanju goljufi, nimata dostopa do Eh, elektronsko izmenjanih podatkov. Poleg tega ni nobenega sistema za sistematično ocenjevanje in zbiranje statistik eh, glede goljufi na področju DDV-ja v EU in glede goljufi pri MTIC. To je pomembna točka v našem poročilu. Eh, mislim, da če bi imeli prave podatke, bi nam to omogočilo vzpostaviti tudi ustrezne indikatorje za merjenje napredka. Eh, naj omenim tukaj eh, odstavka 22 in 25 našega poročila, kjer omenjamo te probleme. Še posebej, ko gre za študijo o eh, pomankljivostih in vrzelih na področju DDV. Škoda je ocenjena za 163 milijard. Vedno. Eh, imamo tudi izjavo o tem, o čemer eh, poročamo v teh eh, odstavkih. Torej, vedno je tudi opozorilo, da podatki izhajajo iz naših študij, niso pa stotstotno preverjeni. No, Nekaj priporočil smo dali tudi Evropski komisiji, potem vam lahko podam tudi podrobnosti teh priporočil in pa eh, študije, ki smo jo eh, eh, naredili. Tisto, kar merimo, lahko potem tudi izboljšamo, takšno je naše mnenje. Veliko problemov in izzivov obstaja pri boju proti goljufijam. Nekaj uprav, predvsem v Združenem kraljestvu in Belgiji, pa je zelo uspešnih pri boju proti goljufijam. Te uprave so naredile bistven napredek. In če bi lahko temu zgledu sledile še druge države, bi eh, bilo to zelo dobro. Naš cilj je, da zaščitimo interese skupnosti in eh, tukaj jemljamo na znanje tudi eh, spodbudo komisije in pa akcijski načrt za DDV proti enotnemu območju DDV, je čas za odločitev. Tukaj so bile odražene tudi določene ideje našega računskega eh, sodišča. Eh, veliko priporočil smo podali, ne bom jih omenjal vsakega posebej. Komisija je eh, večino teh priporočil podprla. Enega priporočila pa niso upoštevali, čeprav je gospod Mates o tem spregovoril s komisijo dvakrat želimo, da bi komisija predlagala uh, zakonodajne amandmaje uh, od 78. do 83. odstavka. Pišemo o tem, taki amandmaji bi zagotovili boljšo eh, navskrižno no, preverbo med podatki carine in pa podatki o DDV. Mm. O tem smo večkrat govorili mi, pa tudi francosko računsko sodišče je to sprožilo, eh, o tem smo pisali tudi v prejšnjih poročilih. Imeli smo tudi projektno skupino Fiskalis leta 2007 in vsi strokovnjaki, ki so bili tam udeleženi, so eh, se strinjali z nami, da bi bilo to področje treba urediti. Komisija je obljubila, da eh, bo to zadevo še enkrat pregledala potem, ko bo prejela priporočila, ki jih zdaj pričakuje od projektne skupine Fiskalis 2020. Eh, to poročilo pa je že na voljo. Mi bomo parlament še naprej obveščali o naših ugotovitvah. Eh, rad bi povedal, da eh, sodišče lahko tudi v obliki mnenja prispeva k tej temi oziroma če bo komisija podala zakonodajni predlog in če bi parlament in svet želela naše sodelovanje. Um, to mnenje bi potem lahko pokrivalo tudi področja, ki niso neposredno uh, naslovljena v naših nedavnih poročilih, tako kot naprimer nabave znotraj skupnosti po načelu uh, silne destinacije. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala lepa besede, da bi predstavnik organizacije UAPME, predstavniki torej MSP-jev. Hvala lepa, zelo smo hvaležni, da ste tako velik pomen pripisali MSP-jem, da lahko tudi mi spregovorimo tu na, današnjem, eh, na današnji predstavitvi. Tudi mi vidimo kar nekaj težav z obstoječim sistemom. DDV, kajti vedno znova se poroča, da je sistem DDV eden glavnih problemov, ena glavnih ovir za MSP-je pri čezmenem postovanju. Ko naše člane sprašujemo, kaj so največje težave, s katerimi se sooče v Evropi, vedno znova DDV omenjajo kot enega izmed prvih petih problemov. Zato še kako pozdravljamo dejstvo, da komisija to daje na dnevni red in da želi narediti korak naprej s tem akcijskim načrtom za DDV, še posebej, kar zadeva poenostavitev in pa boj proti goljufijam. Kajti tudi goljufije so nekaj, kar moramo imeti v mislih. Dejstvo, da davke, ki jih ne plačujejo nekateri, morajo potem plačevati drugi, predvsem nekateri. Eh, zaposleni. In zato je pomembno, da zagotovimo enake pogoje za vsa podjetja v Evropi. Rad bi se uvodoma osredotočil na štiri zadeve. Najprej poenostavitev. UAPME je že leta 2009 začela prositi komisijo naj sistem eh, vse na enem mestu, vem, razširi tudi na čezmejne dobave blaga in storitev, tako da smo vsaj na načelni ravni zelo zadovoljni, da komisija zdaj predlaga razširitev tega sistema na vse oblike e-trgovine. Ampak MSP-ji morajo imeti kar se da enostaven dostop do najaktualnejših informacij o stopnju DDV, ki so v veljavi v državah članicah. MSP-jo ne smemo postavljati v položaj, da bodo oni odgovorni, če ne dobijo prave informacije o ustreznih stopnjah in da morajo potem oni plačevati kazni, če kaj ni bilo prav. Tako da pomembno je, da imajo MSP-ji enostaven dostop do teh podatkov in eh, prav tako mora to biti brezplačno in eh, MSP-ji morajo imeti možnost tudi, da se zanesejo na te podatke. Komisija predlaga tudi, da pod določenim pragom. MSP-jem ni potrebno registrirati se v državah članicah oziroma v, na točkah vem, da bi na ta način poenostavili poslovanje MSP-jev in pa novo nastalih podjetij. Tu bi vsekakor opozorili na to, naj se tu novo ustanovljena podjetja ne postavlja v privilegiran požaj. To bi moralo namreč veljati za vsa podjetja eh, pod določnim pragom prometa v čezmejnem poslovanju, sicer bo to vzpostavljalo nepošteno konkurenco in pa napetosti. Prav tako je pomembno, da podjetja, ki so upravičena do sodelovanja mm, v tem sistemu, da imajo možnost eh, tudi, da izstopijo iz sistema če želijo naprimer eh, pač rasti hitreje, da ne bo obveljala neka obveznost neregistracije. Prav tako je pomembno, da se izjema tu ne obveljala zgolj za male pošiljke iz eh, drugih držav. Komisija je pred dvemi, tremi leti tudi že poskusila s predlogom, ki pa ne bi zadovoljil za MSP-je, saj bi to zopet pomenilo 28 različnih obrazcev za DDV in to nikako ne bi pomagalo, če ne bi prišlo do poenostavitve obstoječih pravilj. In še zadnja stvar glede poenostavitev. S komisijo že sodelujemo na posebnih schemah za mala podjetja in v tem trenutku pragovi za registracijo in eh, za skladnost ter ukrepi, kot so scheme za podjetja, gotovinsko poslovanje, scheme, ki imajo različne posledice v državah članicah in morda bi se morali v pregledu osredotočiti bistveno bolj na to temo, ampak eh, zaenkrat še nismo tako daleč, komisija namreč še nima konkretnih predlogov in zato še delamo na tej temi. Na eh, polkijskem načrtu naj bi dobili predloge komisije prihodnje leto. Zdaj pa kar zadeva sistem obrnjene davčne obveznosti. komisija je v akcijskem načrtu sistem obratne davčne, obrne davčne obveznosti omenila dvakrat. Za nekatere države članice je to veljalo kot začasni sistem za boj proti goljufijam na področju DDV, eh, kot eh, tudi neko opcijo za uveljavljanje načela države namembnosti. Strinjamo se s tem, da tam sistem obrne davčne obveznosti lahko prispeva k zmanjšanju upravnega bremena za MSP. -je. Tako da nismo kar eh, povprek proti takšnemu sistemu. Ampak moramo povedati, da je takšen sistem obrne davčne obveznosti, če gre tu za eh, začasno izvajanje v zgolj nekaterih državah članicah, da je to sistem, ki pomeni negotovost za MSP. -je. To pomeni, da je treba različne stranke obravnavati drugače in uh, zato Urapme in eh, naše člani nasprotujemo začasnemu sistemu, ki bi ga izvajale nekatere države članice zaradi dodatnih bremen, zaradi pravne negotovosti za MSP-je, eh, ki morajo tu nositi breme tveganja, eh, ker če naredijo napako, pošljajo račun brez DDV-ja na napačno davčno številko, bo na koncu moral nositi strošek takšne trans transakcije, ta MSP. In eh, to bo tudi pomenilo prevelik eh, upravno breme. Obenem pa lahko to ustvarja tudi nove vrzeli in pa eh, tudi uporabo lažnih davčnih številk za transakcije med podjetji in končnimi potrošniki. Prav tako to lahko preprečuje uvedbo nekega dokončnega sistema. In to so razlogi, zakaj naši člani pravijo, prosim, ne. Potem, glede dokončnega režima DDV, menim, da moramo vsekakor podpreti nek dokončen sistem, ki bo temeljil na načelu države namembnosti, kot ste se govorila, dogovorila svet in parlament že v preteklosti. Vidimo prednosti takšnega sistema, ki dobavitelje obravnava enako kot eh, dobavitelji iz EU obravnava enako kot domače dobavitelje, ampak vendarle moramo upoštevati to, da bo za nas najpomembnejše dostop do verodostojnih podatkov o kupcih in stopnjah DDV v drugih državah v primeru čezmenih transakcij. No, še zadnja pripomba glede davčnih stopenj. Komisija pravi, da premik k načelu države namemnosti ponuja več fleksibilnosti državam članicam, kar zadeva stopnjo DDV. Tu se ne strinjamo z analizo Evropske komisije, kaj ti menimo, da bo več diferencijacije na področju stopnjo DDV povzročilo več fleksibilnosti izkrivljen na notranjem trgu, še posebej v obmejnih regijah na področju e-trgovine in eh, dejstvo je, da mi tu treba upoštevati vpliv na notranji trg in to ne sme ustvarjati novih uh, eh, izkrivljen, ki smo jim že bili priča v preteklosti. Torej, če povzamemo, pozitivna ocena, ampak hudič je v podrobnostih in tu moramo biti previdni da ne bomo z sicer dobrimi nameni ustvarjali novih težav za naše MSP-je. Hvala lepa, gospod Hune. Naslednji generalni direktor davčne uprave Češke, gospod Martin Janaček. Hvala lepa in lep pozdrav, dame in gospodje, gospod predsedujoči. Zelo me veseli ta priložnost za sodelovanje v tej razpravi o golfijah na področju DDV in da lahko predstavim nekatere razloge, argumente, zakaj Češka republika predlaga posplošen sistem obrnjene davčne obveznosti, ki prepič, sem prepričan, ga vsi poznate. Golfije na področju DDV so znano vprašanje. DDV je dobro poznan vir prihodkov držav članic in zmanjševanje izgub tu ni najbolj uspešno, več kot 170 milijonov evrov eh, na leto, običajno približno 15 odstotkov, 170 milijard, kar pomeni, da je to ogromen problem in goljofije na tem področju seveda povzročajo izkrivljanja na notrnem trgu davčni vrtiljaki niso nič drugega kot pranje denarja v bistvu. In eh, imamo tudi dokaze, da so v to vključene skupine organiziranega kriminala in lahko si predstavljamo, da se ti prihodki ne uporabljajo ravno v eh, dobre namene, s tem se financira korupcija, hm, tudi terorizem in to so zadeve, ki morajo biti pomembne nam vsem. No, po našem mnenju bi morali čim prej poiskati rešitev za ta problem. Kratkoročni ukrepi so lahko bodi si konvencionalne narave. Žal, takšni ukrepi niso bili nekako učinkoviti, prav tako pa samo povečujejo upravno breme, tako za davčne uprave same, pa tudi za MSP-je prav tako pa to nima zahtevanega preventivnega učinka. Sistem oprljene davčne obveznosti pa je po našem mnenju uspešen, saj se v srči, ki dotika vprašanja goljofina po področju DDV. In sicer eh, vprašanje tako imenih missing traderjev in Tu pač ena od strank v postopku zahteva vračilo DDV, davčna uprava pa mora to vračilo plačati in ga izterjati od kupca. Menim, da smo nabrali že kar veliko izkušenj pri boju proti goljofijam. Skušali smo večino davčnih vrtiljakov na Češkem ukiniti, čeprav nismo bili ne vem kako uspešni. Mislim, da ta pobuda ni v neskladju z. pravili oziroma načeli DDV. Nekateri pravijo, da obrnjena davčna obveznost podkopava sistem DDV kot tak, ampak ta ukrep v bistvu spremenja samo en element v celotnem sistemu in eh, s tem bi celotni sistem vse, ko lahko postavil bolj stabilen in odporen. Ta sistem je tudi davčno neutralen, imamo tudi eh, kolektivne mehanizme za izračun, tako da nikakor tega ne moremo predstavljati kot nek eh, način spodkopavanja sistema DDV. Večemo obratno. sistema izterjave DDV na ta način nekako ne bi ogrozili. No, na češkem smo pri boju proti goljofijam na področju DDV uporabili veliko konvencionalnih ukrepov, ki pa niso se privedli do kakšnega pomembnega znižanja obsega goljofij na področju DDV. Obrnjena davčna obveznost se sedaj uporablja za vse postavke, ki jih direktiva DDV dovoljuje in obseg davčnih vrtiljakov na tem področju, kjer uporabljamo obrnjeno davčno eh, obveznost, je izkazala 98-totni upad, tako da tu lahko dokažemo, da sistem zelo dobro deluje in praktično čez noč nam je uspelo zmanjšati obseg goljofi na tem področju. No, trenutni sistem, po katerem pa je možno uporabljati obrnjeno davčno obveznost za zgolj izbrane postavke, pa ni najboljši, kajti to je zgolj način, kako se spopariti z določenimi oblikami goljofij. Eh, kar je skupno tem transakcijam, eh, so zelo visoki zneski in zato tudi vsega, prosimo za pilotni projekt za splošen generaliziran sistem obrednje davčne obveznosti za vse zneske na 10 tisoč evrov. In s tem posplošenim sistemom menimo, da bi lahko uspešno odpravili uporabo davčnih vrteljakov v določenih sektorjih. No, kar zadeva ta pilotni projekt, gospod Langan je tudi spraševal po tem, eh, spraševal je o tem, kako pripravljena je zdaj Češka republika za izvedbo tega pilotnega projekta in lahko povem, da smo pripravljeni, da lahko zadevo zaštartamo v roku meseca dni in eh, prav tako imamo sistem tako imenovanega kontroliranega poročanja o transakcijah DDV. Imamo torej vse potrebne informacije o davčnih zaveznicih, da lahko to vrstne transakcije preverjamo. No, obenem imamo zdaj tudi elektronski sistem registracije prihodkov, tako da lahko tudi na ta način preprečimo informacije morebitno prerasporedanje transakcij in na ta način je bistveno lažje preprečevati goljofije. Glede upravnih ukrepov, ki smo jih že izvedli na Češkem, no, na tem področju smo že pripravljeni in niso potrebni nobeni dodatni upravni ukrepi, kar velja tudi za davčne zavezance, ne le za davčno upravo kot tako no, ta začasna izjema lahko tudi dokaže učinkovitost takšnega sistema in eh, dokaže, da takšen sistem lahko dejansko predstavlja uspešno urode za boj proti goljofijam na področju DDV in to mislim, da je lahko pomemben argument v tej razpravi. No, na te točki naj tudi omenim, da je naša prošnja za uvedbo pilotnega projekta na tem področju, po našem mnenju zelo pomemben predlog. Na češki imamo približno 500 tisoč zaveznicov za DDV, eh, veliko njih že uporablja sistem obrate davčne, obrne davčne obveznosti v skladu z direktivo, kar pa zadeva sam obseg v prvi polovici letošnjega leta. je 525 Eh, milijard čeških kron šlo skozi ta sistem. Mi torej predlagamo vstopni prag 10 tisoč evrov in po naših ocenah bi to zajelo približno 116 tisoč zavezancev, ampak eh, večina jih tako ali tako že uporablja obrnjeno davčno obveznost, tako da bi to pomenilo zgolj 53 tisoč novo registriranih zavezancev. Torej, le približno 10 odstotkov vseh zavezancev DDV bi se moralo vključiti v nov sistem. No, številke, ki vam jih tu kažem, so zelo natančne izračunane številke, ki smo jih povzeli iz vsega veljavnega sistema na češkem eh, in torej to vse temelji na dejanskih fakturah. Zdaj, kakšne bi bile prednosti takšne začasne izjeme? Po našem mnenju bi ta obrnjena davčna obveznost prispevala k zmanjšanju obsega davčnih goljofij. To bi prav tako predstavljalo veliko prednost za poštene subjekte, kaj ti bistveno enostavneje bi jim bilo poslovati, prav tako pa bi imeli opravka z manjšim obsegom dvomljivih transakcij. Kajti tudi za podjetja tu obstaja tveganje, kajti obstaja nevarnost, da se tudi podjetja sama znajdejo v verigi davčnih vrtiljakov, če mm, ne zaznajo pravočasno morebitnih težav. To torej je eden od načinov boja proti goljofiji na področju DDV. To je tudi dober način za zbiranje informacij in podatkov, ki jih potrebujemo. Na ta način pa bi tudi prispevali k razpravi o prihodnosti sistema obdavčitve. Tiste države, ki ne podpirajo tega sistema, ne bodo nekakor občutile posledic te izjeme. Še enkrat torej povdarim, da je Češka republika popolnoma pripravljena ta sistem uvesti. To je za nas izredno pomemben cilj. Menimo, da je tudi transparentnost sistema nekaj, kar bi lahko bistveno izboljšili na ta način. Hvala lepa, gospod Janaček, za ta praktičen pogled, podobno vsega, Eh, bo veljalo za naslednjega panelista in sicer predstavnika Zvezdnega eh, združenja kriminalistov. Hvala lepa za to priložnost, da tudi sam podam nekaj misli s tem v zmezi. Kot eh, strokovno združenje in sindikat zastopamo nemške kriminaliste, zato mi dovolite, da tu podam tudi perspektivo za nekoliko bolj splošnejšega gledišča. Nekaj eh, temeljih načel je tu potrebno nanizati. Mislim, da je to pomembno. To je vezano tudi na to, kar smo ravno kar dejali. Namreč sam davčni sistem mora biti, eh, kar se da, odporen. Zato tudi govorimo o tem sistemu obrne davčne obveznosti. Je pa to vezano tudi na eh, vprašanje nadzora na uh, terenu. In to ni vezano zgolj na mm, carinski nadzor, ampak tudi na davčni nadzor. In po našem mnenju je vedno to povezano z številom kadrov, ki so nas polago v državah in pa uspešnim pregonom. In zato bi to, kar je bilo rečeno vodoma, Eh, predvsem izpostavil, pomembno je preventiva, pomembna pa je tudi represija. In z tega stališča bi rad eh, najprej predstavil nemško perspektivo, to je ena od 28 izkušenj na tem področju. In če se lotimo vprašanja izmenjave podatkov in eh, sodelovanja, je tu že ključno vprašanje same organizacije mm, kriminalistične policije. Mi imamo upravka s 16 preiskovalnimi organi, eh, ampak dejstvo je, da ima vsaka zvezdna eh, držela svoje pristojne organe. Eh, samo v Severnem Porenju v Estfaliji imamo deset takšnih, ponekod so potem manjše službe v okviru finančne uprave in vse to se odraža tudi v kadrovski zasedbi nekatere regije eh, še vedno menijo, da je bistveno bolj konkurenčno za njih, če imajo manj eh, nadzora. Imamo tudi 16 različnih kriminalističnih policij, ki so različno organizirane v eh, ZRN, potem pa imamo tudi zvezdno kriminalistično policijo. To je samo nacionalna perspektiva, kar že kaže, kako veliko sodelovanja je potrebno na nacionalni ravni. No, ampak eh, še posebej na področju mm, goljofi, na področju DDV in pa davčnih partiljakov, govorimo predvsem o evropski perspektivi in to je tisto, kar je potrebno spostaviti. Po našem mnenju je tu ključnega pomena, da je pregon vedno uh, na istem mestu kot eh, preiskave. In eh, Severna Porenje Vestfalija ima en sam organ, ki je pristojen za davčne preiskave in pregon in eh, v državni kamenitečni policiji v Düsseldorfu imamo tudi uh, davčni oddelek, kjer so predstavniki carine in drugih in na ta način zagotavljamo tehnične in pa tudi preiskovalne uh, pristojnosti ki jih morda davčni preiskovalci nimajo, tam morda ne ustrezne tehnike za nadzor eh, telefonskih pogovorov. Eh, tako da tu se je vsekakor potrebno posluževati policijskih pooblastil, potem pa so tu tudi eh, davčno-pravne. Eh, pristojnosti, ki pa jih eh, policija morda nima. No, to je pomembno, kajti to je nekaj, kar je morda potrebno pozeti na evropski ravni in zato sem si dovolil tu nekoliko bolj intenzivno predstavitev. Namreč mi smo mnenja, da če želimo ta osnovni problem reševati, je jasno, da je glavni izziv institucionaliziranje sodelovanja znotraj držav članic in še posebej eh, na ravni EU. No in zato izvajamo določene velike postopke proti davčnim eh, goljufom. Kolegi pred mnoj so jasno to izpostavili. V teh primerih imamo skupine, ki so že 23 let zelo aktivne, gre za indijsko-pakitanske skupine, ki povzročajo milijardno škodo in gre za organiziran kriminal in v tem kontekstu je potrebno tudi ta problem obravnavati in tudi zaradi tega prihaja do teh velikih davčnih eh, izgub. In tudi koncepti pregona morajo biti temu prilagojeni. Namreč indici kažejo, da se ti prihodki lahko uporabljajo tudi za financiranje terorizma. Tu omenjam pogojno, kajti eh, faktičnih dokazov nimamo, ampak vendarle obstaja verjetnost, da bi to utegnilo biti tudi tako. No, poleg tega je eden od modelov reševanja tega problema vsekakor sistem obrnjene davčne obveznosti. In tu izhajamo iz pomnega argumenta, namreč v tem primeru potrebujemo vse evropsko eh, rešitev, kajti te profesionalne skupine storilcev vse čas iščejo zgolj vrzeli. Zdaj, na češkem verjetno potem ne bodo več aktivne, ampak v drugih državah, ki še ne uporablja tega modela. Tako da tu vse lahko pride do učinka selitve. Zelo pomembno pa je tudi vprašanje institucionaliziranega sodelovanja, kar eh, vodi v to, da je dejavnik uspešnosti odvisen tudi od uh, naključja. Če to zdaj dvignemo na raven EU eh, e in če je odgovornost za eh, pregon teh eh, dejanj skušamo pomakniti na en organ, se treba vprašati, kdo poimensko, katera organizacija v EU je tista, ki je odgovorna za uspešnost ali neuspešnost boja proti goljofijam na področju DDV. No in tu smo takoj na področju tudi boja proti drugim oblikam kriminalitete, namreč da imamo opravka z evropsko kriminaliteto in zato je tudi rešitev lahko zgolj evropska. In eh, naš glas za to vsekakor gre krepitvi možnosti in tudi krepitev pristojnosti Evropola na tem področju. Iz eh, prakse namreč izhaja, da podatki, ki jih prejemamo, niso najboljši in to seveda vodi v to, da Europol nima osnove za delovanje. V Nemčiji smo imeli dolga leta problem s tem, da se je tam davčna skrivnost obravnavala v smislu, nedovoljenega deljenja teh podatkov. Pomembno je, da če teh podatkov kolegi nimajo, se tudi ne morejo boriti proti tem pojavom. To je nekaj, kar je podobno tudi terorizmu, to gre tudi za bančno kriminaliteto, e, Europol in ostala področja je tu potrebno prav tako vsega obravnavati. Tudi eh, svet ministrov mora ukrepati in eh, dati oporo Evropolu, ampak v perspektivi vidimo rešitev eh, tega vprašanja predvsem v širitvi operativnih poblastil Evropola in v bistveni krepitvi predlogov v zvezi z evropskim toživstvom. Menimo namreč, da moramo stvari dvigniti na evropsko raven. Mnenja smo, da ta ošibljena različica ne bo ravno koristna v prihodnosti in zato se mislim, da moramo soočiti tudi za vprašanjem evropske kazenske zakonodaje, evropskega kazensko pravnega eh, sistema in to je tema, ki jo moramo intenzivno obravnavati. V svojem dokumentu imam nekaj še dopolnjenih eh, argumentov in eh, tu bi opozoril na to, da smo vključili tudi velike finančne institucije v preteklosti in tu predvsem omenjam tudi potrebo po uh, ustreznem kazenskem pregonu gospodarskih subjektov, eh, tudi torej nemške banke, so trenutno v postopku, ampak dejstvo je, da kazenskega pregona se jim ne gre bati, ker tega zakonodaja ne predvideva. Torej, institucionalno sodelovanje tudi na kazensko-pravnem področju zahteva institucionalno komponento, ki nam na ravni EU še manjka. Hvala lepa. 10 minut in 1 sekunda, kot vidite. Hvala lepa. Hvala, gospod Fidler, tudi za se držali eh, časa. Zdaj pa predn dam besedo poročevalcem v Senci, bi rad dal besedo najprej še komisiji in vodja enote je zbolel, tako da vsekakor mu želim hitro okrepanje. Ne vem pa zdaj, kdo od sicer prisotnih predstavnikov komisije bo prevzel besedo, vsaj kakor bomo hvaležni za vaš upogled v temo. Hvala lepa. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim opravičiti vodjo enote, gospod Ramponija, ki je resno bolan. Sam ga bom danes nadomestil. Uh, Najprej par pripomb glede akcijskega načrta za DDV in pobud, ki jih nameravamo sprožiti v zvezi s temi goljufijami. Ena od prvih stvari, ki jih želim povdariti, je dejstvo, da je po naši strani raven, ki so jo te goljufije dosegle, resnično nespremljiva. Ocenjujemo, da gre za 50 milijard evrov čezmejnih goljufij DDV, predvsem gre tu za davčne vrteljake. In ravno zato akcijski načrt, kajti želimo narediti konec prehodnemu sistemu DDV, to je nujno potrebno. Proučili smo dve možnosti za dokončni režim DDV. Prvič, odpraviti izjemo za čezmejne transakcije znotraj skupnosti. Proučevali smo možnost, da bi posplošili sistem obrnjenega davčnega bremena. Torej, ena možnost je ta davčna veriga, druga pa, da se preneha zaračunavati DDV, dokler ne pride do končne potrošnje. Na kolegiju smo razpravljali o tem in zaključek te razprave je bil, da je najbolje obdavčiti transakcije, ne pa, da se preneha zaračunavati DDV vzdolž verige. Več argumentov je bilo za tak zaključek. Ena vrsta argumentov se nanaša na upravno breme in ne bi ponavljal, kaj nam pripovedujejo predstavniki evropskih držav. MSP-jev. Ampak dejansko je stališče komisije, da bi posplošeno obrnjeno davčno breme povečalo upravno breme. Potem kot drugo, posplošeno obrnjeno davčno breme bi lahko prineslo nova tveganja. Tveganja bi se enostavno prenesla na države članice oziroma na maloprodajno raven. Komisija se zelo dobro zaveda, da potrebujemo ukrepe in to zdaj, namreč dokončni režim DDV-ja ne bo začel veljati kar jutri, zato je naš predlog, da bi dali predlog prihodnje leto, torej do konca 2017. Dogovor pa bo seveda trajal nekaj časa, zato potrebujemo nujne ukrepe. Nekateri ukrepi, ki so se izkazali za dobre, so tako imenovani konvencionalni ukrepi. Poleg tega pa je komisija na junijskem ekofinu prevzela zavezo, da bo predstavila zakonodajni predlog, ki posameznim državam omogoča, da odstopajo od skupnega sistema DDV-ja in uporabijo v notranjem prometu obrneno davčno breme, s čimer bi ohranili Eh, enotri notreni trg. Ta predlog naj bi komisija pripravila še do konca letošnjega leta. Par pripom glede dveh dodatnih tem, ki so jih omenili različni govorci danes. Fraud, Več ukrepov bo potrebnih, mi smo že najavili v akcijskem načrtu da predlagamo ukrepe za izboljšanje sodelovanja med davčnimi upravami ter tudi med carinami in organi za odkrivanje in pregon. Želimo okrepiti upravne zmogljivosti. Najavili smo predlog, da bi um, reformirali dogovore o sodelovanju na področju DDV-ja. Želimo vključiti tudi delovanje Eurofiska. To je predlog, ki ga bomo predstavili pred koncem leta 2017. In še zadnja pripomba, ki se nanaša na konkretno področje, kjer nas goljofije zelo skrbijo, kajti gre za tisto panogo, ki je v razcvetu in sicer gre za goljofije na področju elektronskega poslovanja. Slišal sem, da so tudi nekateri govorci omenili to področje. Mi do konca letošnjega leta nameravamo predstaviti predlog za to, da bi razširili mini vem, tudi na prodajo nadaljavo znotraj in izven EU. Prav tako bi odpravili oprostitev za pošiljke nizke vrednosti. Predlagali bomo tudi prag za mikropodjetja, pa tudi nekatere blažilne ukrepe, s katerimi bi malim podjetnikom v Evropi olajšali življenje. Cilj tega svežna je poenostaviti breme za podjetja, pa tudi boriti se proti goljofijam. Na področju elektronskega poslovanja ocenjujemo, da smo izgubili 5 milijard letno na področju DDV-ja in leta 2021 bomo dosegli kar 7 milijard izgubljenega DDV-ja. Hvala lepa tudi za to da ste vskočili na tako kratek rok. Zdaj pa dajem besedo kar poročevalcem v senci. Gospa Beres v imenu skupine SD, izvolite. Eh, eh, eh, Hvala lepa najprej opravičilo v imenu našega poročevalca v senci. Hmm, Tibora Sanja, ki me je prosil, da ga nadomeščam pri tem eh, prvem krogu vprašanj. Hvala vsem eh, strokovnjakom, obejene moram reči, da nisem čisto pripričana, ali gremo tu za, ali gre tu za lobiranje ali za strokovni pogled, pač odvisno. Nekatere stališča morda niso bila izpostavljena danes tu, čeprav se mi zdi, da bi jih bilo pomembno slišati, zato jih bomo spostavili tu v svojem nizu vprašanj. E, ta obrna uh, davčna obveznost je sistem, ki se mi zdi dokaj ne skladen z načelom boja proti golifijem na področju DDV. Komisija na nek način izraža nujnost ukrepanja in ja, treba je nujno ukrepati v boju proti golifijem. In mislim, da bi bilo škodljivo, če bi zdaj preprečevali delovanje sistema, ki smo si ga dolgo časa prizadevali vzpostaviti, kar zadeva mm, DDV na vseh eh, ravneh proizvodne. Eh, in eh, da to zdaj domestimo s sistemom, pri katerem ni nobenega jamstva, da bo to izboljšalo naš boj proti goljofijam. Eh, razen tega, da odpiramo še nov, eh, nova možnost goljofije. Zdaj, kar zadeva te zaupanja vredne subjekte, morda bi to bil način za preprečevanje čezmenje goljofije, morda tudi uvedba nekega postopnega dokončnega sistema, kar zadeva spremembo kraja obdavčitve. To mislim, da je tudi ena od možnosti, ki jih velja obravnavati. No in potem imam tu še tri druga vprašanja, če dovolite, gospod predsednik. Najprej, kar zadeva sam seznam. Ali gremo tu v smer seznama znižene stopnje, ki bi ga redno aktualizirali na ravni držav članic. To mislim, da je pomembno, da se izrečemo tudi glede tega seznama izjeme in znižnih stopenj. Potem pa še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno in sicer učinkovit boj proti goljofijam na področju DDV in sicer ukrepitev pooblastil tožilstva. Kolikor vem, naj bi odbor za pravne zadeve podprl ta predlog, bi pa me zanimal tudi pristop naših strokovnjakov s tem v zvezi. No in še zadnja zadeva, ki je nekoliko bolj konkretna in sicer gre za konkreten primer goljofije, na katerega so me opozorili in v zvezi s katerim sem tudi že pisala komisarki Vestagorjevi in pa komisarji Moskovičiju. Namreč gre za goljofijo na področju DDV strani rejcev prašičev. Kajti tu gre za delitev prometa med eh, rejci, da leti ne plačujejo DDV-ja. Lepa gospod Luke, v imenu IKR. E ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri svojih vprašanjih, ja, nemško bom govoril, tudi jaz. Pri svojih vprašanjih bi se rad osredotočil na možnost sistema obrnjene davčne obveznosti. Komisija in tudi prvi govorec je govoril o tem, da bi to pomenilo večjo upravno breme. Moram povedati, da ne razumem, zakaj naj bi obrnjena davčna obveznost bila večjo pravno breme kot pa standarden postopek. Dejstvo je, da obrnjena davčna obveznost prinaša manjše upravno breme za udeleženca v verigi in to bi moralo igrati vlogo pri oceni tega predloga. Poleg tega, če sem prav razumel gospoda Janačka, obstaja tudi praktične izkušnje v zvezi s tem, da je postopek obrnjenega obrnjene davčne obveznosti manj dovzeten za goljufije. Lahko gospod Janaček morda ponudite kakšne številke, če je res, da je bilo prej večjih mm, goljufij, ali nam lahko poveste, o kakšnem obsegu govorimo in v kolikšni miri je po vaših izkušnjah z obrnjeno davčno obveznostjo, torej v kolikšni miri ste uspeli pobrati več davka. Potem naslednje vprašanje, no, morda bom za uvod dejal, popolnoma razumem pripombe glede prehodne uvedbe takega režima. Razumem, da to prinaša negotovost in razumem, da bi bilo zelo naporno za podjetja, če bi to uvajali prehodno oziroma samo v nekaterih panogah. Tega nikakor ne bi podprl. Ampak predlog splošnega obrnjenega davčnega bremena oziroma obveznosti, to zdaj visi v zraku. Vprašanje je, ali so vse države to pripravljene narediti. Če rečemo, da verjetno tega ne bi bile pripravljene sprejeti vse države, potem je naslednje vprašanje, ali bi lahko uvedli obrnjeno davčno obveznost v posameznih državah, torej s pomočjo odločitev davčnih uprav posameznih držav, drugot pa ne. Skratka, moje vprašanje je, za vse govorce ali bi bil problem, če bi nekatere države eh, izvajale obrneno davčno obveznost, druge države pa bi uporabljale standarden način obračunavanja DDV-ja. Skratka, pomembno je, da imamo tudi načelo mm, izvora in ciljne države in pomembno je, da ne pride do konflikta med obema sistemoma če sem narobe povedal, me prosim popravite in povejte, kaj je tukaj najbolj problematično. To bi bila moja vprašanja. Gospod Petr Ježek v imenu Alde. Hvala lepa. Tudi mene zanima odgovor na vprašanja, ki jih je postavil gospod Ljuke, še zlasti glede upravnega bremena. Ali so govorci lahko nekoliko bolj konkretni eh, glede tega, kolikšno bi bilo to večje upravno breme, ali bi se sploh pojavilo, oziroma ali bi utegnilo biti celo nesorazmerno s ciljem uvedbe. Ali ste lahko bolj konkretni glede možne pravne negotovosti? Nisem prepričan, da bi do tega sploh prišlo. Prav tako nam je predstavnik računskega sodišča povedal, da je sistem dober in da je problem le izvajanje, še zlasti v šestih državah članicah. In ko govorimo o obsegu goljufi, verjetno gre tu tudi za sistemske pomankljivosti in zato. Me zanima, kako bi se lahko lotili eh, goljufi davčnega vrteljaka in manjkajočega gospodarskega subjekta na kak drugačen način. Seveda potrebujemo informacije, ampak slišali smo, da so goljufi zelo hitri in prožni in da se celo selijo iz ene panoge v drugo in to zelo hitro. Zato se bojim, da nimamo nobenega drugega orodja, da bi se s tem spopadli. Če pa imate kako zamisel, ji bom z veseljem prisluhnil. Če ne bomo nadaljevali s pilotnim projektom glede obrnjene davčne obveznosti, se bojim, da se bomo zgolj vrteli v krogu. Hvala lepa, Peter Ježek. Sedaj pa gospa Bamjeo Guje in gospa Molsko Kato in potem še gospod Cani. Nobenega ne vidim v dvorani, predstavnike stranke sprašujem je, kje kdo, ki jih bo zastopal. Ne, potem gremo naprej, gospa Kapel. Jo, ja, to je bilo pa zelo hitro, hvala lepa. Vsem gospodom se želim zahvaliti za njihove prispevke. Danes smo slišali nekatere konkretne podatke, upam, da nam bo to pomagalo naprej in vidimo, da se bodo izkristalizirale nekatere točke, ki so ključnega pomena. Predvsem gre za odsotnost izmenjave informacij. Slišali smo, da tako OLAF kot Europol kot računsko sodišče nimajo ustreznega dostopa do podatkov držav članic. Gre za vprašanja programske opreme. Tudi gospod iz kriminalistične policije je povedal, da je velik problem to, da enostavno ni na voljo dovolj informacij. In ravno zato menim, da moramo slediti Evropskemu sodišču in tudi temu, o čemer smo se že pogovarjali. Omogočiti je treba dejansko online sistem za obračunavanje davkov. Presenečena sem nad visokimi številkami. Gospod Janaček je govoril o 98 odstotkih eh, pobranih davkov in ministri v Ekofinu se bodo, upam, da uspeli zediniti o splošni uporabi eh, sistema obrnjene davčne obveznosti. 98 odstotkov je zelo visoka številka. Moram priznati, da sem na začetku bila tudi sama zelo skeptična, zlasti kar zadeva MSP-je, ampak pri tako velikih mm, številkah uspeha, mislim, da bi temu sistemu morali dati priložnost. In tretje, kar je omenil zlasti gospod Fidler, Mm, pregon mora potekati na enem mestu. Omenili ste sistem severnega porenja Vestfalije in morda bi lahko bolje proučili ta model in predlagali bolj um, intenzivno in institucionalizirano sodelovanje, tudi s pomočjo tega konkretnega primera. Uh, Eh, Goljofije DDV predstavljajo ogromen problem za države članice. Danes smo slišali od 50 do 170 milijard letno. Države članice bi morale biti strašno zainteresirane, da bi sprejeli pravila za boj proti goljofijam DDV. Obrnjena davčna obveznost je lahko poleg konvencionalnih metod Tudi dobro orodje seveda potrebujemo v prvi vrsti boljšo izmenjavo informacij in mislim, da je skrajni čas, da tu naredimo korak naprej. Um, mislim, da je bila direktiva o DDV samo prvi korak, zdaj pa je skrajni čas, da preprečimo nadaljno škodo. Hvala, gospa Kapel. V, v okviru postopka pritegni pozornost predsedojočega. Ste se oglasili trije, najprej za eno minuto. Gospod Delano. Hvala. Sam bi spregovoril o ADDV in e, tako imenovanem konju. E, govoril bom o e, regiji v Franciji, kjer e, e se organizirajo različne dejavnosti. E, leta 2015 je prišlo do zvišanja eh, DDV eh, na tem področju. Eh, tudi, ko gre za vzrejo konj in to je povzročilo hude finančne težave. Tudi konjunktura je zelo težavna. In tak sistem evropskega DDV-ja in evropskega boja proti goljufijam na področju DDV bi E, mislim, da uh, moral pregledati tudi tovrstne zadeve, tako da bi države članice lahko uh, e, reševali svoje težave. Dank, Gospod Niedermayer, hvala lepa, poskusil bom biti kratek, ampak Nekaj pa želim povedati. Prvič istemu evropsko rešitev, ker je delovanje enotnega trga največji dosežek Evropske unije. Strinjam se z govorci, da se moramo osredotočiti na davčno vrzel, ker če zadev ne opredelimo številčno, se proti temu tudi ne moremo uh, boriti. Kar pa zadeva boj proti goljufijam, strinjam se, imamo dve možnosti. Prvič enotno. DDV območje, to je podobno kot pri enotni valuti in to imamo kaskadni učinek DDV-ja. In s tem bi rešili tudi čezmejno vprašanje, kaj te na začetku vseh davčnih vrteljakov gre predvsem za mm, premikanje blaga, ki je oproščeno davka. Ne vem, kako bomo rešili ta problem, če ne bomo uporabljali zakonodaje v celi EU v in brez izjem. Govorimo predvsem ne toliko o oprostitvi, kot pa o prenehanju obračunavanja DDV-ja. Če bomo to izvajali samo od določene stopne dalje, potem se pojavi tukaj vprašanje časovnega zamika in to bo tudi povečalo stroške. Mislim zato, da se moramo odločiti za eno možnost in mislim, da moramo ukrepati zelo hitro, mes pa ne eksperimentirati. Uh, Nina Gill, hvala lepa. Računsko sodišče je letos opredelilo pet držav, ki so jih proučevali, med njimi Italija, Latvija, Združeno kraljestvo in tako dalje, in ugotovili, da se pri čezmejnem prometu ne primirajo davčni in carinski podatki, kar pa zadeva izmenjavo informacij. Tu so težave glede popolnosti, točnosti in tudi glede časovnice. Prav tako ni dovolj sodelovanja in prihaja do podvajanja a, pristojnosti glede zakonodajnih, a, izvršilnih in drugih agencij. En primer imamo ko je neka država članica postal, poslala sporočilo o nepravilni številki DDV dve leti in pol prepozno. Kako se bomo potem borili proti temu? Ugotovili so tudi, da ne Olaf, ne Europol ne moreta dostopati podatkov držav članic na omrežju za boj proti goljufijam. Ali nam zato lahko poveste, katere izboljšave, če sploh katere, potrebujemo na področju izmenjave. Leta 2011 je Evropsko sodišče v zvezi z revizijo člena 42 o carinskem postopku, tam je govora o oprestitvah v prvi državi uvoza. Komisija ni naredila nič in glede na to, da izgubljamo vsako leto 40 do 60 milijard, kaj se da narediti in kako se da 42. člen reformirati? Hvala lepa. Potem, ko smo slišali predstavnike strank in posamezne poslance, bomo sedaj prisluhnili govorcem. Prvi je gospod Karakacanis. Šli bomo po enakem vrstnem redu. Hvala. Hvala lepa za zelo zanimiva vprašanja. Najprej bi dejal naslednje. Gospod predsedujoči mi je na začetku postavil dve vprašanje. Kateri so najnujnejši ukrepi? To je povezano s tem eh, zadnjim vprašanjem in tudi, kako lahko izboljšamo boj proti goljofijam. Lepo prosim. Že na začetku sem omenil nekaj v zvezi s številkami. Torej, eden od govorcev je dejal, da obstaja vrzel glede spoštovanja obveznosti na področju DDV. To nikakor ni verodostojna ocena. Tu gre tako za notranje kot tudi čezmejne goljufije in ne samo na področju DDV-ja, pač pa tudi zaradi uh, legalnega izogibanja davkom in praks, ki se v okviru zakonodaje tolerirajo. Vrzel DDV-ja je prav tako povezana z sivo ekonomijo. To se veš čas citira, ampak vedeti moramo, kako meriti goljofije DDV. -ja. Potem smo slišali podatek 40 do 60 milijard, morda, ampak imam konkretne primere, ki jih z veseljem posredujem, kjer vidimo, da pri študiji, ki jo je uporabila komisija, podatki niso zanesljivi. Z veseljem bi razložil, zakaj ne. Šli smo v države članice, videli smo ukrepe, ki jih izvajo in ti ukrepi pomenijo veliko niže številke, kot je navedeno v tej študiji. Torej, najprej je treba izmeriti um, goljufije DDV. To mora narediti komisija. Potem, glede nujnih ukrepov, ugotovili smo, da je nasplošno sistem zdrav. Imamo nabor orodi za boj proti. Um, goljufijam znotraj skupnosti, seveda se da stvari izboljšati. Mi smo povedali, kateri so nekateri načini. Najprej izmenjava podatkov med carinskimi in davčnimi organi, pa komisija tega ni prevzela. To je eno od naših priporočil. Večina, večino pa je prevzela komisija in zdaj že vidimo, da se nekaj premika. Samo še nekaj. Prva točka glede obrnjene davčne obveznosti. Držal se bom tega, kar smo povedali v našem posebnem poročilu. To sta odstavka 87 in 88, bom kar prebral. Tu se ne strinjamo s tem, kar je povedal predstavnik Češke. Rekli smo, da je to o koristno orodje, ki pa se ne dosledno uporablja. Naše stališče, obrnjena davčna obveznost, je dobro orodje, če bi ga dosledno uporabljali vse države članice za tvegane panoge. V študiji, ki smo jo opravili, je bila Češka edina država, ki je bila za posplošeno obrnjeno davčno obveznost. V čem je problem? Goljufija se premakne iz začetne v končno fazo, torej v raven maloprodaje. O tem govori odstavek 89. Torej, vidimo, da je nevarnost za goljufijo DDV-ja višja v maloprodajni fazi, torej na koncu. To bi zdaj, če bi to naredili, bilo podobno, kot če bi imeli spet nek prometni davek. Kar pa zadeva goljufije, naj ponovim to, kar smo dejali. Rekli smo, sistem je zdrav, obstaja nabor orodij, obstajajo primeri. Torej, problemi, ki ste jih videli, niso nepremostljivi. Države, ki so sodelovale, so sprejele ukrepe in dramatično izboljšale pobiranje eh, DDV-ja in boj proti goljofijam na področju DDV-ja. Treba le izboljšati sistem, kajti sistem že obstaja. In ne nazadnje, gospe Kapel, nismo rekli, da nimamo dostopa do datotek. S tem nismo imeli težav. Rekli pa smo določene stvari o Europolu in Olafu. To odraža tisto, kar je eden od govorcev povedal glede Olafa in Europola. In vidimo, da komisija že začenja podzemati ukrepe za boj proti temu. In mislim, da je to pravzaprav tisto, kar sem želel povedati. Hvala lepa, gospod. Hmer. Hvala. Osredotočil se bom na dve točki, na obrnjeno davčno obveznost. Glavni problem, s katerim se soočajo MSP-ji pri tej obrnjeni stopni je, da niti v eni državi članici davčni organi zdaj ne dajejo možnosti MSP-jem, da bi se lahko zanesli na informacije o stopnah DDV. Če ta stranka ne obstaja ali če je stopna napačna in MSP pošle račun brez DDV-ja in se potem to kasneje odkrije, mora to malo ali srednje podjetje plačati DDV in ne dobi denarja nazaj. To je tista največja skrb, ki jo imajo MSP-ji. In dokler MSP-ji ne bodo imeli popolnih informacij, na katere se bodo lahko zanesli, je za nje to preveč tvegano. E, druga stvar pa je upravno breme. Gospod Luke, vi ste rekli, da če bi uvedli e, to samo za določene sektorje ali samo v določenih državah začasno, potem. Eh, bi se morali MSP-ji najprej odločiti o tem, eh, potem pa tudi eh, bi se morali odločiti za obrneno stopno ali za navadno davčno obveznost. To pomeni veliko dela za podjetje in če to izvajate potem dve ali tri leta, eh, je po koncu tega obdobja spet treba zamenjati sistem. Manj problemov imamo splošno uvedbo v vseh državah članicah, ampak Potem naletimo na eh, problem, ki ste ga omenila predstavnik komisije in pa eh, predstavnik računskega sodišča, da se vse tveganje prenese na zadnjo fazo. In komisija je rekla, da je bolje imeti enotno območje DDV kot pa obrneno davčno obveznost. Potem imamo tudi seznam uh, znižanih uh, stopen DDV. Če damo več svobode državam članicam, potem uh, bodo bolj privlačne tiste države, ki so znižale stopne DDV, zato da bi pritegnile stranke. Uh, potem bodo eh, še daljše vrste uh, Nemcev v Luksemburgu, naprimer. In ne morete reči, da če boste dali državam večjo svobodo za odločanje, da bo uh, potem da bodo stvari bolje urejene. Mislim, da moramo biti zelo pozorni eh, pri tem, sicer bomo škodili notranjemu trgu. Hvala lepa, gospod Janaček. Hvala za besedo. Najprej se bom odzval na besede gospoda Kacanisa. Rekl je, da je bila Češka za obrnjeno davčno obveznost in da je bila edina. Kolikor vem, nas podpira še okrog deset eh, drugih držav članic in pet držav se nam je pridružilo eh, pri izvajanju tega sistema, tako da se z vašo trditvijo ne morem strinjati. Rekli ste tudi, da sistem ne bo deloval zato, eh, ker eh, bo goljufija potem uh, se dogajala v drugi državi. Uh, to pa ravno kaže, da uh, obrnjena davčna obveznost deluje. In če obstaja tveganje, da bo uh, goljufija migrirala, da se bo prenesla na konec uh, verige, torej v maloprodajno fazo, uh, Glede tega vam pa lahko iz prakse povem, da takšna goljufija na koncu verige, da je tako goljufijo stokrat eh, lažje odkriti, kot pa nekje sredi eh, verige. Predstavljajte si, da nekdo Eh, nikoli ni bil v neki državi, pa je registriran lastnik eh, eh, nekega podjetja. Vam v tem primeru nikoli ne bo uspelo te osebe ujeti in preprečiti goljufije. Če pa imate goljufijo na koncu verige, pa je s tem povezan drug problem storitve in blago morajo imeti, morajo biti povezane s takšnimi vsotami, da eh, stranka tega ne bi kupila od nekega dvomljivega podjetja. Nisem eh, želel oporekati ideji točke vse na enem mestu. Ne pravim, da o tem ni vredno razpravljati, ampak še vedno nisem razumel, kako naj bi to delovalo znotraj EU. Kar pa se tiče obrnjene davčne obveznosti, si pa to lahko zelo dobro predstavljam. Na češkem to že imamo, ne vem, kako bi deloval mehanizem vsega na enem mestu. Kot sem rekel, lahko pa o tem razpravljamo ampak s tem bi uvedli sistem, kjer bi se eh, pobirali davki tudi zunaj meja države, ampak bi potem to povrnili podjetjem, ki so eh, plačala davek v drugi državi, torej čezmejno. Kdo bo ta davek potem vračal? ali bo prišlo do kliringa teh eh, davkov. Sistem eh, ni še dorečen in ne vemo, kaj bo prinesel. Na tem področju pričakujem analize. Lahko rečemo, da je ta sistem boljši. Sam zaenkrat eh, ne verjamem, da bi na ta način odpravili davčne goljufije. Mm, po mojem mnenju ne. Dokler bodo obstajali davki, bodo tudi davčne goljufije. Ampak mislim, da bi si analiza morala ogledati to, da kako bi se eh, izogibanje davkov in pa goljufije prenesle po državah članicah. Eh, v zvezi s tem nas čaka še kar veliko dela. Mislim, da bi s pilotnim projektom in pilotnim sistemom dobili vsaj neko splošno idejo, neko osnovno idejo o tem, ali je eh, obrnjena davčna obveznost koristna. No, kar pa se tiče poenostavitev, smo mi skušali analizirati to, kaj to pomeni za upravno breme. Mislimo, da učinek ne bo bistven. Trenutna direktiva omogoča, da se za določeno blago uporablja obrneno davčno obveznost, ampak oceniti to, ali je neko blago vključeno ali ne, to je pa zelo težko prav tako eh, imamo prak 10 tisoč evrov, eh, ki pa ga je lahko oceniti. S tem so povezana tudi številna tveganja. Veliko je upravnih bremen, ki so rezultat kompleksnosti sistema. Eh, in sicer tega, da se davek izvaja na posameznih stopnjah distribucijske verige. Kar pa se tiče stopne gotovosti, to je povezano tudi z upravnim bremenom. In eh, mislim, da to ne bo ustvarilo dodatne negotovosti za plačnike. Predstavljam si, da bo težko opredeliti eh, eh, neke, neka dela, nekega izvajalca ampak eh, to, ali eh, gre za eh, majhno ali veliko dobavo, to pa je relativno lahko opredeliti. Pa še vprašanje gospe Kapel, kar se tiče učinkovitosti. Torej, 98 odstotkov. Moram zaključiti wenn Sie es uns schnell noch sagen. Če nam lahko kaj poveste še na hitro, bi vam bili zelo hvaležni, kajti spoštovati moramo naš urnik. Ne, mesec. Dekuj. Dobro. Gospa Kapel je postavila vprašanje o 98 odstotkih oziroma je bila presenečena v zvezi s tem. Uh, To je dejstvo, ampak eh, to je povezano s posameznimi segmenti. Našlo je za specifično eh, blago in ko to uvedeš za specifično blago, potem eh, se problem prenese na drugo blago oziroma v drugi sektor. Ampak tukaj smo to dobro rešili. Kar pa se tiče fiskalne, fisk, fiskalnih učinkov, pa. Lahko povem, da ni bil pobran noben dodaten eh, davek, eh, ker se je goljufija prenesla na druge panoge in drugo blago. Kateri pa je skupen imenovalec vse goljufij pri vrtiljaku? To je visoka količina eh, računov. In zato si želimo režima pri visokih računih. Gospod Filler. Bei drei Fragenkomplexe. Ja, še par sklop vprašanj je ostalo. Najprej glede Evropskega toživstva. Tu gre tudi za izmenjavo informacij. Za katere informacije pa sploh gre? Po našem mnenju bi prav na tem področju, kot tudi na mnogih drugih, morali povedati, da si moramo zastaviti vprašanje, kako se želimo boriti proti kriminalu na evropski ravni. In ali lahko te probleme rešijo bolje posamezne države ali ne? Za vsako telefonsko številko, ki jo pridobimo, potrebujemo seveda ustrezno pravno podlago. Mi![›› tako delamo, skupaj sodelujemo z skupnimi preiskovalnimi ekipami, ampak tako poteka to v praksi in zlasti v sedajni situaciji, ko se je Evropska unija znašla v tem položaju, se postavlja vprašanje notranje varnosti in točno sem sodi ta finančni kriminal. To je zelo tesno prepleteno z organiziranim kriminalom. In prav tu moram povedati, da je ta del organiziranega kriminala z vsako milijardo, ki jim jo pustimo, bolj močan. Državljani so vse bolj nemirni in mislim, da evropski državljani ne pričakujejo, da bomo morali za vsako posamično telefonsko številko opraviti celoten uh, preiskovalni postopek. Tudi ne pričakujejo, uh, da bomo pre vse skupaj prepustili 28 različnim sistemom. Evropski enotni prostor mora poiskati rešitve. Tudi v Schengnu velja to. Torej, gre za temeljne probleme boja proti goljufijam in kriminalu. Pojavlja se vprašanje čezmejnega kriminala, terorizma in še vsega drugega. Lahko samo spodbudim vse nas, da zadeve razjasnimo in da dobimo ustrezno podporo, ker potrebujemo odločne korake naprej, zato da bi dobili več Evrope pri pregonu kaznjivih dejanj. Potrebujemo nek um, evropski prostor za pregon kriminala. Potrebujemo več in ne manj. In, uh, Evropsko tužilstvo je del tega. Moram reči, da to, o čemer je govoril Evropski svet, ne ustreza našim ciljem. Zato potrebujemo močnejši Europol, ki ga včasih nekateri označujejo z Evropskim FBI-jem, pa nima nič opraviti s tem. Potrebujemo samo nek Evropski center, ki bo tudi dobival podatke, ki jih potrebuje. Tu ne gre za davčne podatke v ožjem smislu, pač pa gre za podatke o kazenskih postopkih. Torej, eh, organi, ki se ukvarjajo s pregonom davčnih uljufi, bi morali te podatke sporočati tudi Europolu, ne glede na to, to, za katero državo oziroma regijo gre. In prav tu bi evropski finančni ministri morali prevzeti odgovornost, da bodo njihovi organi prevzeli to dožnost in posredovali podatke, da bo Europol sploh imel podlago za svoje delovanje. Tam imajo izvrstne strokovnjake, ki lahko analizirajo podatke, prepoznajo povezave, ugotovijo, kakšne so strukture, ampak potrebujejo podatke in le na ta način bomo lahko sprejemali politične odločitve. In zdaj še zadnje vprašanje gospoda Lukeja. Razprava, ki sem jo danes uh, poslušal, traja že kakih 15 let v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo. Nekatere države pač nočejo sodelovati in problem, gospod Luke, če vam odgovorim na vaše vprašanje, je naslednji. Prav pri teh uh, najbolj izpopolnjenih oblikah kriminala, imamo najmanj podpore nekatere države, ki nočejo sodelovati. To pomeni, da se bo ta kriminal prestavil v te države in to zelo hitro. Nacionalne rešitve zato niso izvedljive oziroma niso vzdržne tako, kot če bi vsi skupaj ukrepali na evropski ravni. Potrebujemo preventivo, vprašati se moramo, ali si tega res želimo ali bomo dopuščali še naprej ta oska grla. Hvala lepa, gospod Fidler. Hvala, da ste tudi ostali v časovnem okvirju. Komisija, izvolite. Zaključna beseda. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko je bilo povedanega. Eh, ne bom se več toliko sredotočal na obrneno davčno obveznost. Eh, ravno zato, ker smo že toliko slišali o tem. Eh, nekaj bi pa povedal o postopku po 42. členu. Vprašanje je bilo večkrat postavljeno, namreč v zvezi s tem, kaj komisija dela na tem področju in tukaj bi vas rad spomnil na to, da je uh, bila zakonodaja pred kratkim okrepljena na tem področju. Veliko dela je bilo opravljenega za to, da se ta nova zakonodaja izvaja. Projektna skupina že deluje in pripravlja priporočila, še posebej o tem, kako izboljšati sodelovanje med nacionalnimi eh, organi za davke in carino. Eh, delajo tudi na, eh, na vzkrižnem preverjanju eh, carinskih in davčnih podatkov. In tukaj bi rad dodal še dejstvo, da enotno območje DDV, ki ga želimo vzpostaviti, eh, bo imelo kot učinek tudi to, da se odstrani razlog za postopek 42, eh, 42 nič nič. Eh, eh, razlog za ta postopek je, da imamo izjeme pri uvozu v EU in če odstranimo to, potem bomo odstranili tudi možnost za goljufije na področju DDV znotraj EU in tudi razlog za ta postopek. Na koncu še kolega Langen. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom. Eh, slišali smo, da so na češkem izkušnje pripeljale do konkretnih izboljšav. Slišim tudi, da je pomankljivo sodelovanje eden glavnih problemov. In dokler ne bomo tega razrešili, ne bomo napredovali. Sistema pač ne bomo mogli vse čas izboljševati. Rad bi opozoril na dve stvari. Najprej mislim, da se moramo vrniti na zaključne pripombe ki jih je dal predstavnik računskega sodišča, ne gre zgolj za eh, člen 89. Ja, Češka je bila tista, ki je prva uvedla to in deset držav je podprlo Češko, pet jih je bilo proti, dvanajst je bilo vzdržanih. To je bil rezultat glasovanja, neformalnega glasovanja julija letos v Ekofino. In to, kar lahko preberemo v poročilo računskega sodišča, to je samo predlog. To pa še ni končni rezultat. Druga stvar pa je to, kar je bilo omenjeno. Kje so največje možnosti za goljufije? Ali ni to ravno, ko imamo nacionalne kompetence? Vsaka nacionalna država lahko potem posega na lasno pest, ali ni to najboljši inštrument za to, da bi nadalje okrepili nacionalne kompetence posameznih držav, če bi okrepili ta sistem. Zato se strinjam s kolegom Lukajem, da bi morali razmisliti, imeti pilotne projekte, v končni fazi pa enotno uporabo, bodi si izboljšanje informacijske tehnologije in boljše sodelovanje na podlagi starega sistema ali pa uvedba novega. In naj zaključim s citatom grškega finančnega ministra aprila sem obiskal Atene in grški finančni minister je dejal, da bi obveza uporabe elektronskih blagan oziroma da to je omogočilo zvišanje za 18 odstotkov samo par mesecih, torej na nacionalnih organih je, kako bodo nadzorovale pobiranje DDV-ja. Ne gre za vprašanje organiziranega kriminala in ravno zato bomo tudi predloge Združenja eh, nemških kriminalnih uradov upoštevali in to vključili v naše poročilo. Hvala lepa. Uh, upam, da bomo lahko skupaj s poročevalci v senci slišali še dodatne argumente in pripravili čim boljši končni izdelek. Hvala lepa, hvala lepa tudi vsem prisotnim gostom. Danes popovdan s tem zaključujemo to točko in prihajamo na sedmo točko dnevnega reda in sicer splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Danes bomo govorili o predlogih sprememb. Jutri bo že glasoval odbor Ekon in besedo dajem kar poročevalcu gospodu Ferberju. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Tako kot vedno po poletnem odmoru se moramo tudi danes ukvarjati s proračunom Proračun za leto 2017 ima nekatere posebnosti. Komisija je bila mnenja, da bi šele po 22. juniju dali predloge, ponavadi je bilo to maja. Ugotovili smo, da je bila to pametna odločitev, kajti videli smo, kaj se je eh, zgodilo z Združenim kraljestvom, ki se je odločilo, da še nekaj časa ostane, upravičujem se, če tako povem. Tudi svet je potreboval nekaj časa za prvo branje. To je zdaj dokument, na podlagi katerega zdaj delamo. Torej, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom ter poročevalcem v senci, ki so v teh zahtevnih časovnih okoliščinah tako konstruktivno sodelovali to je zadevo eh, namreč bistveno otežilo, če mora človek delati brez konkretnih številk. Meni je bilo pomembno, da smo na podlagi tega, kar smo v nekaj mesecih dobili pri razrešnici za leto 2015, eh, torej sam sem imel možnost, da sem te številke prelil tudi v predloge za prihodnje leto, tako da imamo neko skladno politiko, ki temeli na prioritetah našega odbora. Samo par ključnih besed. Eh, Izgradna zmogljivosti na področju finančnih storitev, tu smo imeli pilotni projekt in pripravljalne ukrepe. Komisija je predlagala pravno podlago. O tem je še treba odločati, ker smo vodilni odbor. Eh, priporočam, da se to pravno podlago čim prej ustvari, sicer ne bo denarja. Smo se pa vsi strinjali, da moramo poskrbeti za to, da tiste inštitucije, ki bodo imele od tega največ dobička, uporabijo tudi lasna sredstva za to, da ne bi računali zgolj na Evropsko komisijo. Seveda smo sodelovali tudi s tremi nadzornimi organi, ki jih nadzorujemo v funkciji odbora Ekon. Jaz sem se pogovarjal z vsemi tremi, z predsedniki IBE, JOPE in pogovarjal sem se tudi s tistimi, ki so pristojni v okviru eh, nadzornih organov. Gre za nadzor nad bankami in zavarovalnicami. Tu so zahtevali za leto 2017 bistveno više sredstva, kot jim pripadajo. Samo ESMA je zadovoljna z prirastom in torej ne zahteva nobenih dodatnih sredstev. Sam sem nekoliko razočaran kajti zelo pomembno se mi je zdelo, da slišim tudi od komisije, kaj zdaj to pomeni in zakaj moramo upoštevati proračun za leto 2017 in številke za leto 2014. To je zelo zapletena zgodba. Zelo sem razočaran, to čisto jasno povem. Uh, da v zadnjih 14 dnevih nihče iz komisije ni predstavil kakih pametnih dokumentov. In to bomo tudi jasno in glasno povedali. Naj povem še to, da ima eden od nadzornih organov sedež v državi, ki želi zapustiti EU že naslednjo leto bomo morali sprejeti pri bančnem nadzoru ukrepe za to, da bi predvideli to selitev. Ne morem se namreč predstavljati, da bi neka evropska agencija ostala v državi, ki ni članica EU. Torej, treba bo sprejeti ustrezne ukrepe za to, da predvidimo eh, selitev v prihodnih mesecih in letih. Prav tako smo se zelo veliko ukvarjali tudi z eh, davčnim pravom. Eh, imamo mm, tudi program za obdobje 2020. Komisija naj preveri, ali bi na podlagi takse 1 in takse 2 eh, lahko rekli, da je to, kar imamo na področju pravne podlage, že dovolj predvsem gre za davčno izmenjavo pri davčni vtaji. Tu naj omenim program Fiskalis, kjer imamo nove pristojnosti. Mislim, da gre za zelo pomembno točko, ki, je, ki jo je tudi tu treba upoštevati. Potem, kar zadeva preglednost davkov, bi me zelo veselilo, če bi bilo možno imeti neke pripravljalne ukrepe. Tudi tu naj povem, da je bilo sodelovanje za taksodom eh, razočaranje in predlagamo, da se še naprej nadaljujejo pilotni ukrepi, sam pa bi si želel, da bi strani komisije bili deležni več podpore pristojnim komisarjem se bom tudi pogovoril o tem. Tu ob obisku v našem odboru vedno govorijo, kako zelo so pripravljeni z nami sodelovati, kako bodo radi prišli k nam, ampak očitno eh, je tu treba še veliko narediti. Na sestanku s poročevalci v senci sem si prizadeval za kompromisne rešitve. Mislim, da nam je to precej dobro uspelo. Zato se želim zahvaliti vsem poročevalkam in poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje in upam, da bomo jutri lahko predložili dober predlog. Zelo odgovorno ravnamo z denarjem davkoplačevalcem. Eh, ko gre za tiste postavke, ki so v naši pristojnosti, tudi nekaj političnih eh, priporočil imamo, upamo, da bo odbor za proračun to upošteval in sam bom kot poročevalec eh, pozoren na to, kaj se bo dogajalo v odboru za proračun. Sam sem deset let deloval v tem uh, odboru in upam, da se še spomnim, kakšna so pravila igre. Toliko z moje strani in upam, da bomo jutri lahko izglasovali uravnoteženo poročilo in s tem tudi zaščitili svoje interese v proračunskem postopku za leto 2017. Eh, hvala gospodu poročevalcu. Zdaj bodo spregovorili poročevalci v senci. Gospa Beres, eh, v imenu kolega. Eh, hvala. Tudi v tem primeru upravičujem kolega, ki je naš poročevalec v senci, moral se vrniti v Italijo zaradi nepredvidenih dogodkov. Prosil me je, da se toplo zahvalim gospodu poročevalcu in tudi drugim poročevalcem v senci za vse opravljeno delo pri tem dosjeju. Nekaj točk eh, bi uh, moj kolega rad omenil. Prva taka točka je, da se poudarjajo investicije in pa rast. Eh, za našo politično skupino je to zelo pomembno. Ta proračun je zelo koristno urodje za to, da se podprejo politike, ki koristijo rasti in naložbam. Treba je ponovno zagnati naložbe, ustvarjati delovna mesta in rast in to je ključna prioriteta in cilj eh, za nas. Cilj mora biti tudi to, da se eh, spet doseže stopna investicij, kot smo imeli pred krizo v EU. V istem duhu eh, se mojemu kolegu zdi pomembno podpreti tudi dejavnost in pa možnost ukrepanja ter eh, kreativnost majhnih in srednjih podjetij. Eh, to je treba spodbujati, eh, da se doseže njihova rast in ustvarjalnost. No, potem še ena stvar, treba je izboljšati tudi podporo za organizacije, ki predstavljajo civilno družbo. Člani tega odbora so pogosto tarče različnih uh, lobijev uh, in pa drugih organizacij. Treba je doseči eh, neko ravnotežje v informacijah, ki jih dobivamo in to je tudi v interesu javnosti. Naprimer, Finance Watch je tak organizacija ali Better Finance. Te organizacije delajo tudi za ukrepitev pravic potrošnikov in zato ker predstavljajo splošni interes na evropski ravni, eh, moramo poskrbeti tudi za to, da se bodo eh, na primeren način financirale. Tako bodo te organizacije lahko uh, najemale ljudi in izvajale dejavnosti, s katerimi zasledujejo svoje cilje. Moj kolega tudi eh, meni, da eh, moramo imeti zadostna finančna sredstva za vse nadzorne organe, tako da bodo lahko izvajali svoje naloge. Kar se tiče osebja in pa tudi sicer, težko je bilo doseči ta kompromis, to vem. Moramo pa eh, biti zvesti temu kompromisu. Gospod Kocolino in skupina socialistov si tudi želi povabiti eh, poročevalca k temu, da razmisli o petem odstavku. Eh, tukaj se pod vprašaj postavlja eh, delo določenih organizacij. Eh, no, pa še zadnja točka, ki jo želi izpostaviti moj kolega Kozolino. On je podal enajsti predlog spremembe za podporo EFSI-ju. Upamo, da bo ta predlog spremembe podprt in sicer zato, da se podprejo naložbe ki so ključnega pomena za ponovni zagon evropskega gospodarstva. Hvala. Dank, Hvala, gospod Beres. Eh, Gospi Svinbrnu menu EKR ni. Je še kak drug predstavnik EKR? Ne. Gospoda Torvaldsa predstavlja Kora von Nivenhoizen v imenu skupine ALDE. Hvala. Nils Torvalds me je prosil da ga upravičim, ker ni mogel priti na ta sestanek. Druge obveznosti ima, eh, mi je pa dal zelo kratko sporočilo. To je pozitivno sporočilo in sicer, da bo podprl vse kompromise, ki so bili doseženi. Drugih komentarjev pa nimamo. Hvala. No, to je bila lahka naloga. Eh, gospod Krespov, imenu skupine GUE. Hvala. Mislim, da nismo potrebovali brexita zato, da izvemo, da je EU v hudi krizi. EU uh, ima številne izzive pred seboj, eh, brezposelnost, predvsem v, v južnih državah, potem begunci, bančni sektor, ki nam eh, še kar naprej grozi eh, z bančno krizo. Uh, to smo videli tudi pri stresnih testih. Uh, Pri vseh teh problemih eh, pa eh, se kaže potreba po koordiniranem eh, delovanju in po sredstvih, da se bomo s tem lahko soočili. Ne smemo gledati samo na kratki rok, to bi nas vodilo v katastrofo. Vendar pa vseeno komisija in svet predlagata, da se evropski proračun zniža in celo za več kot 6 odstotkov. No, vendar pa to ni omenjeno v osnutku eh, poročila, tudi ne v predlogih sprememb. Eh, se pa tukaj omenja evropski semester. Eh, Evropa je zdaj v hudi brezposelnosti, z neenakostjo se soočamo, huda gospodarska kriza je pri nas. Želim, da se pregleda večletni finančni okvir. Ta ni zadosten za odzivanje na izzive Evropske unije. Eh, mislim, da bi morali narediti nekaj tudi pri lasnih sredstvih. Eh, tako eh, kot ukrepamo zdaj, ne bomo rešili krize. Kriza se bo samo še poglobila in mislim, da je tukaj treba zauzeti stališče in včasih tudi spremeniti politike. Hvala. Hvala lepa, kolega Krespo, v imenu Zelenih, gospod Gigold. Hvala lepa gospod eh, Simon, upam, da ste tudi vi imeli prijetno poletje. No, zelo na hitro. Najprej hvala poročevalcu za sodelovanje. Lahko podpremo vse kompromise, kot so sedaj zastavljeni. Mimo tega pa bi rad povdaril še enkrat, da je vloga oziroma namen tega mnenja ne ta, da imamo splošno razpravo o proračunu, tudi to bi lahko imeli, imamo veliko stališč, ampak to ni poanta vsega skupaj. Na zadnje pa bi pozval vse skupine, kajti v obrazložitvi za proračun Eurostat imamo predlog poročevalca, da se črta omemba socialnega gospodarstva in eh, ne vsega spoštovanje skupno dogovorenega statističnega programa Eurostata s tem v zvezi. To mislim, da je nekaj, kar bi moralo biti popolnoma nesporno in zato bi pozval vse skupine naj podpro ohranitev te dikcije v poročilu, kajti to bi v prihodnje potem lahko predstavljalo osnovo za pogajanja med odborom za proračun in Eurostatom, zato da se izpolnijo vsi pogoji in eh, tudi sama obrazložitev, tako da predlagam, da ne črtamo omembe socialnega gospodarstva. Eh, sicer pa hvala za ta dogovor in podprli bomo poročilo. Hvala lepa, gospod Gigold. Želi besedo še kdo? Poročevalci v senci so že imeli besedo, kolega Sanja, ni gospa Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči tudi jaz mislim, da bomo jutri imeli zelo dober izid. Predlogi poročevalcev so zelo uravnotežni, hvala tudi kolegom poročevalcem v senci. Mislim, da so prave prioritete tu izpostavljene, sploh v zvezi z prioritetami evropskega semestra, se pravi eh, krepitev investicij, potrebujemo eh, zvišanje na predkrizno raven, še vedno nam manjka 400 milijard eh, evrov investicij, potem strukturne reforme, še posebej, kar zadeva mm, priporočila za posamezne države. Tudi tu je potrebno izvajati strukturne reforme in potem je tu še uravnotežena proračunska politika, tudi tu so bili upoštevani najboljnejši parametri. Kar zadeva civilno družbo in pa sposobnost in kapacitet na tem področju, tu je pomembno, da se stopne financiranja bolj osredotoči na lastno financiranje, več kot 50 odstotkov je za javnega financiranja kar pa zadeva pristojnost ekona, se pravi tri evropske nadzorne institucije. Tu mislim, da mora biti dovolj denarja v proračunu 2017, to je zagotovljeno. Nadzorni mm, organi se morajo omejiti zgolj na svoje pristojnosti, no in seveda v smislu možnosti sreditve EBA iz Londona, tudi to je treba upoštevati in mislim, da bomo jutri dosegli tudi ustrezen rezultat. Hvala lepa. Komisiji dajemo še enkrat priložnost, če besedo želi, ne, sicer drugih prošen za besedo tudi ne vidim, tako da dobi končno besedo zdaj poročevalec. Ja, hvala lepa. Sem upal, da bom od komisije dobil številke, ki jih čakam že tedne, e, jih še vedno ni, dobro, zabeleženo, par pripomp. E, eh, kolega Krespo, Mi smo tu zgolj odbor, ki podaja svoje mnenje. Večletni finančni okvir je ta parlament potrdil, vaša skupina sicer ni glasovala zanj, kar je vse lepo in prav, ampak vendarle spoštujte to, da tisti, ki so ta finančni okvir eh, sprejeli, se potem tudi gibajo v okviru tega finančnega okvira in zato je bilo težko sklepati kompromise z vašo skupino, kajti danes ne govorimo o spremembi finančnega okvira, ampak zgolj o proračunskih postavkah, ki so v pristojnosti odbora za gospodarstvo in eh, denarne zadeve. V splošni razpravi prihodnji teden po Junkerevi izjavi ali v okviru srednjeročnega pregleda finančnega okvira pa se lahko lotimo te diskusije, ampak eh, tu in zdaj pa seveda to nima mesta. Kar zadeva odstavek 5, tu lahko samo povem, ja, ok, tu so razhajanja med DLS e in uh, SD, bomo pač videli, kdo bo jutri dobil glasovanje. Mislim, da pač ni treba vsega reševati v smislu kompromisov. Tu pa tam se konec koncev kakšna stvar lahko razreši tudi z glasovanjem. Pač pustimo večini, da odloči. Kolega Gigold, ena pripomba samo. Tu gre za vprašanje, po kakšnih kriterijih naj bi se to vprašanje reševalo. Eh, zdaj, vsekakor se lahko tu poigramo z možnostjo proračunske rezerve, eh, ampak žal stvari ne tečejo več v to smer. Spomnim se pred eh, časom, ko smo uspeli svet prepričati v nasprotno Eh, z določenimi rezervami, ker je to pač bilo v skladu z vrstnimi prioritetami. Ampak moje mnenje tu je, in jutri bo morda večina tako odločila, da je ta en pogoj nekaj, kar ne sopada z kompromisno eh, rešitvijo. Tako da jutri bo pač večina odločila in eh, mislim, da je to čisto pošteno, da na ta način poiščemo rešitev. Sicer pa hvala lepa za odlično sodelovanje in uh, mislim, da je bilo nekoliko hecno uh, tokrat reševati ta postopek, ker eh, številk ni bilo, še vedno jih ni, vendar lepa upam, da bomo kljub temu lahko jutri sklenili razumen kompromis, ki bo potem tudi v odboru za proračun deležen pozitivne ocene oziroma pozitivnega odziva. Hvala lepa poročevalcu. Zdaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, točka 8. Tudi tu gre za obravnavo amandmajev in sicer gre za zeleno knjigo o finančnih storitvah za občane oziroma malo prodajne finančne eh, storitve. Rok eh, za amandmaje je bil 28.7. Najprej besedo dobi poročevalec Ludviksen. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, kot veste, se zdaj vračamo k delu po zasluženih eh, počitnicah, da nadaljujemo z delom tu v odboru. In eh, tu gre za vprašanje maloprodajnih finančnih storitev za občane in mala podjetja. In eh, rad bi se zahvalil kolegom za zelo zanimive amandmaje, ki ste jih vložili. Veliko interesa je izbudila ta tematika, kar je dobro izhodišče za razpravo, ki nas čaka. Kar nekaj konstruktivnih idej je tu, ki upam, da bodo vodile k plodnemu sodelovanju, tako da tu upam na zanimivo nadaljno razpravo. Rad bi povdaril, da upam, da bo sodelovanje med nami šlo naprej na ta intenziven način. Številni predlogi, ki smo jih slišali, so bili zelo konstruktivni, tako da upam, da bo naš dogovor kar se da širok. Mislim, da je pomembno, da izgradimo konstruktivno atmosfero, ki bo temeljila na zdravih kompromisih. Ta razprava mora biti konstruktivna in kompromisi morajo biti kar se da objektivni in praktični obenem pa mora biti deležni seveda tudi večinske podpore. Se pa zavedam, da so tu kar veliki izzivi. Veliko je razhajen glede posameznih amendmajev in nekaterih morda ne bo možno rešiti, vendar pa sem prepričan, da je zelo razumna sredna pot med eh, različnimi stališči in mislim, da v tem odboru vendar lahko razhajamo pripomoremo k iskanju rešitve, ki bo zagotovila dodano vrednost za posameznike in eh, mala podjetja. Zelena knjiga komisije zajema zelo široko politično področje, vključuje različne deležnike in sektorje z zelo različnimi pogoji, ki vladajo v različnih državah. Obstajajo različne ravni, eh, različni potencijali za čezmejno sodelovanje, ampak moramo pa vse skupaj zelo natančno preučiti, predn sprejmemo strože zakonodajo. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo dober nabor eh, podatkov in eh, ustrezno analizo podatkov in zato bi bilo zelo dobro, če bi imeli boljšo empirično osnovo za nadaljne delo. Izpostavil bi rad pet ključnih zamisli. Najprej kar nekaj amandmajev. slonili na zelo oski nacionalni perspektivi. Celoten predlog pa naj bi bil ravno usmerjen v ustvarjanje večje konkurenčnosti na notrnem trgu, da bi na ta način lahko dobili potrošniki boljše produkte za nižjo ceno. Imamo torej mandmaje, ki gredo v zelo različne smeri in eh, mislim, da se moramo odmakniti od zelo oskih nacionalnih specifik. Mislim, da bi morali podpreti komisijo pri ustvarjanju več konkurenčnosti na močnejšem notranjem trgu, namesto da ščitimo neke nacionalne paradne konje. Prav tako je tu cela vrsta drugih amandmajev, ki so tudi interese finančnih ponudnikov postavili pred interese potrošnikov. Tu so tudi amandmaje, ki govorijo o pomenu zaščite pravic potrošnikov. Vse to je, mislim, da zelo dobro. To so formulacije, ki krepijo pravice potrošnikov in mislim, da bi morali eh, to vsekakor uporabiti. Dejstvo je, da je potrošnik v neenakem položaju, ko ima eh, opravka z ponudniki maloprodajnih eh, finančnih storitev. Tudi digitalni ponudniki teh maloprodajnih finančnih storitev obstajajo, ki na nek način izzivajo tradicionalne ponudnike in tudi te digitalne ponudnike je treba na nek način vključiti v smislu zaščite potrošnika. Boljša zaščita, eh, ki jo imamo za potrošnika, boljše in eh, kakovostnejše bo gibanje znotraj notranjega trga. To bo tudi ukrepilo konkurenco znotraj eh, tega trga in preprečilo morebitno izključenost. Velik poudarek je dan tudi na izzive digitalnega sveta in teh nikakor ne gre podcenjevati. Številni ljudje potrebujejo več informacij, več znanja o tem, kako lahko uporabljajo finančne storitve na boljši način v vsakodnevnem življenju. E, starejši ljudje, ki imajo težave pri izkoriščenju teh novih priložnosti, so vsekakor e, tu bolj izpostavljeni. In zato bi radi inovacije, ki bodo omogočile uresničitev te vizije komisije o močnejšem notranjem trgu za finančne storitve. Ampak obenem ne smemo precenjevati specifik digitalnega sveta. Potrebujemo možnost za to, da imajo potrošniki na voljo enostavne rešitve, podjetja na področju finančnih storitev, ki močno rastejo, lahko ponudijo nove rešitve, ki bodo bolj prijazne potrošnikom in ki bodo tudi lahko ustvarjale nova delovna mesta v Evropi. Evropski akteri so tudi predmet eh, izzivov na globalni ravni. No, upam, da bomo lahko zagotovili korist potrošnikom na notranjem trgu v tem kontekstu. Eh, Sveda obstaja potencial za internacionalizacijo na določenih področjih, ampak eh, na drugih je teh priložnosti manj. Situacije v različnih sektorjih so tudi eh, drugačne in pomembno je, da se tu ustvari pravo ravnovesje. ker eh, tu so priložnosti, pa tudi izzivi na nacionalni ravni. In mislim, da ne moremo dajati nekih eh, splošnih izjav o poenostavitvah, o harmonizaciji med državami članicami, kajti to lahko ogrozi davčno osnovo v državah članicah, prav tako lahko pomeni, da bodo finančni akteri sprejemali tveganja, ki lahko ogrozijo eh, njihovo finančno stabilnost. Pa tako je nekaj amandmajev glede podrobnosti. In to vključuje tudi vprašanje nizkih obrestnih mer, s katerimi imamo trenutno upravo, kar bo tudi imelo vpliv na vzdržnost trga finančnih storitev. No, dikcija teh amandmajev je bistveno preveč vezana na neke posamezne specifike, ki izhajajo iz preteklosti. In mislim, da je potrebno natančno preučiti podatke, da bomo lahko ukrepali na podlagi empiričnih podatkov. In to mislim, da bo tudi ukrepilo Evropski parlament pri naših prizadevanjih za eh, resnično temeljito poročilo, ki bo pripomoglo k izboljšanju razmer. Zato se veselim konstruktivnega sodelovanja v naslednjih eh, tednih. Zelena knjiga komisije je zelo pomemben prvi korak v daljšem procesu in parlament mislim, da je tu v dobrem položaju, da prispeva svoje konstruktivna stališča in eh, možnosti za izboljšavo. Tako da upam, da nam bo uspelo sestaviti poročilo, ki bo deležno široke politične podpore in najpomembnejše je to, da zagotovimo resnično dodano vrednost vrednosti potrošnikom. Delo bom na tem, da bomo sklenili kar se da vse obsegajoče kompromise, da bodo imeli od tega potrošniki resnično korist. Predvsem v smislu cenejših kakovostnih storitev. Hvala lepa, Ole, za ta ovod. Glede na čas predlagam, da se omejimo na tri minute pri izgledu poročevalcih v senci, najprej kolega Balc, ki nadomešča kolega Kardeča. Ne, ne, ne, ne, ne nadomeščam gospoda Balca, sem pa poročevalec v senci. A, so mi rekli, da gospod Balc nadomešča vas. Ja, res je, da me ne vidite prav pogosto tu v tem odboru, ker predsedujem odboru za eh, ribištvo, zato nisem prav pogosto tu prisoten, sem pa seveda zelo zainteresiran za delo, ki poteka v eh, tem odboru in sem pročevalca senci za ELS. Najprej ne povem, da je ta zadena knjiga eh, zelo zapletena zgodba, zapletena, ampak nujna. Naj začnem z zahvalo kolegu Hrvatskega, Ludvigsonu za opravljeno delo pri tem poročilu. Sem skušal držati časa, vendar pa imam eh, nekaj stvari zapovedati. Eh, kot prvo naj povem, da obstaja več eh, ovir za vzpostavitev resničnega evropskega trga maloprodajnih finančnih storitev. Te orive, ovire so regulatorne narave, pa tudi finančne in kulturne. Ne želimo tu prehitro postopati. Veliko zakonodaje je zdaj v fazi prenosa in eh, izvedba teh predpisov mora biti ustrezno nadzorovana. Eh, tako da mm, vzemimo si čas in preučimo ovire, ki še vedno ustrajajo na čezmejnem področju. Pomembno je tudi, da se diversificira eh, ponudnike storitev in storitve same. Enotni evropski trg malo prodanih finančnih storitev mora predstavljati resnično dano vrednost za evropske eh, potrošnike, seveda pa tudi za investitorje in podjetja. Kot je kolega dejal, številni amandmaji zahtevajo, da nobenega državljana ne pustimo ob strani v tem procesu. Dejstvo je, da morajo državljani in MSP-ji vedno imeti dostop do eh, storitev in to v svoji bližini. To je zelo pomembno. Kot številni kolegi tudi jaz povdarjam potrebo po izboljšanju finančne kulture in pismenosti državljanov. To je ključnega pomena za MSP-je, da imamo evropski maloprodajni eh, trg finančnih storitev, ki omogoča MSP-jem tudi čezmeni dostop do storitev. To je pomembno z vidika rasti in razvoja. Treba je zagotoviti resnično lojalno konkurenco in eh, novi akteri na trgu in eh, etablirani akteri morajo imeti dostop do storitev pod enakimi pogoji. Eh, digitalizacija povzroča velike spremembe na področju maloprodajnih finančnih storitev. Stvari se spremenjajo zelo hitro in eh, novi subjekti, kako tudi eh, etablirani, morajo v polni meri uporabiti svoje mm, inovativne rešitve in vse, kar želimo spodbujati podjetja k inovacijam. Obenem pa želimo tudi ukrepiti čezmejno dejavnost, ampak to seveda zahteva vsega, tudi izboljšave na področju elektronske identifikacije, ne da bi eh, s tem kakorkoli ogrozili varnost. Glede potrošnikov številni zahtevajo, da se malo prodane finančne storice eh, poenostavijo, da so manj kompleksne. Strinjam se s tem, če je poenostavitev seveda možna, vedno ni. Nekakšen portal, primerjalni portal je eh, zanimiva rešitev, če se bo tu primerjala ne le cena, ampak tudi eh, kakovost storitev. Treba je preučiti tudi morebitne diskriminacije, vezane na kraj prebivališča. Dejstvo pa je, da so določeni produkti odvisni pač od eh, predpisov držav članic. Mimo tega ne gre. Glede ključnih dokumentov, kakovost eh, informacij oziroma količina informacij ne sme predstavljati ovire za potrošnike. Nekateri amadmaji zahtevajo večjo vključenost eh, evropskih nadzornih organov za zaščito potrošnikov in naj spomnim, da so zahteve za čezmejne oziroma da je popraševanje po čezmejnih finančnih storitvah zaenkrat zelo nizko. No, z vsemi temi elementi seveda z veseljem pričakujemo eh, nadaljevanje pogajanj s poročevalcem in poročevalci v esenci. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu za odlično sodelovanje in prepričan sem, da nam bo uspelo najti dogovor na tej osnovi. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala. Ashley Fox in Mike Kerr. Hvala. Najprej hvala gospodu Ludviksonu za ta osnutek poročila, hvala tudi kolegom za amandmaje. Moj namen eh, pri tem mnenju je, da zagotovimo konkurenčen in tehnološko neutralen regulatorni okvir, kar bi posledično pomenilo nadaljno rast MSP-jev in pa novo nastalih podjetij, ki jih potrebujemo v Evropi. Kot sem že dejal v izmenjavi mnen, EKR želi, da nekatere obstoječe uspešne pobude promoviramo še naprej. E, naprimer, v Združenem kraljestvu je e, regulatorni peskovnik našega regulatornega organa ključnega pomena za razvoj e, regulatornega okvira za m, nove tehnologije. Pomembno je, da prihodni e, regulatorni ukrepi temlijo na ocenah učinka in eh, raziskavah trga, ne pa da je njihov namen omejevanje eh, razvoja in pa eh, postavljanje ovir na trgu. Menim, da je potrebno iz uredbe o geoblokiranju izločiti finančne storitve zaradi njihove specifike. Kar zadeva enotni trg za hipotek, hipotekarne kredite, tu moramo najprej preučiti učinek direktive o hipotekarnih kreditih. In zelo malo potrošnikov si želi hipoteke v drugi valuti kot eh, valuti, v kateri prejemajo plačo. Pa tako nisem najbolj navdušen nad eh, standardiziranim eh, naborom maloprodajnih finančnih storitev in pa izključitev ključnih informa informacij, tako imani KIDS. Eh, v tem kontekstu amandma 97 omenja prospekte. Mislim, da je pomembno vedeti, da tako imani KIDS in pa eh, prospekti mm, finančnih produktov ne predstavljajo istega. Dejstvo je, da vsebino mm, KIDS lahko uporabljamo tudi v drugih primerih. Nekatere finančne storitve pa zahtevajo prospekt in to bo potrebno tudi izgledati izpostaviti v povzetku zahtev po razkritju. E, veselim se na daljne razprave o tej tematiki s kolegi na prihodnih zasedanih poročevalcev v Senci. Hvala lepa. Hvala v imenu Alde Sofijntfeld. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi poročevalcu. Bom zelo kratka. Če bi imeli ta luksus, da sprejmamo zakonodajo za Evropsko unijo v nekem popolnem vakumu, potem bi razumela razno razne pomisleke glede pomikov v smer 21. stoletja. Ampak žal je to tudi preostali svet. E, tu imamo amandma, ki vključuje nekaj e, številk. V prvem četrtletju leta 2016 je financiranje finančnih, e, finančno-tehnoloških podjetij e, znašlo 315 milijonov dolarjev približno 2 milijardi dolarjev pa v Severni Ameriki in več kot 2,5 milijardi eh, v kitajskem gospodarstvu. Tako da vsekor podpiram eh, načela, kot so suverenost in nacionalne meje in kulturna raznolikost in ne vem kaj še vse, ampak naših konkurentov to preprosto ne zanima. Tako da resnično pozivam poročevalca in to, kar je dejal tudi gre v to smer, da resnično tu zavzame inovativen, ambiciozen, uh, pogumen pristop in da resnično začnemo ustvarjati ta notranji trg, ker strinjam se z eh, nekaterimi zadevami, ki jih je Ashley Fox dejal, ampak za eno stvarjo se ne strinjam. Ljudje niso eh, vezani na neko valuto iz sentimentalnih razlogov. Če dobijo hipotekarni kredit za tri odstotne točke manj, je to otepljiva gotovina v kateri koli valuti, če dobijo lahko bistveno cenejšo po, ponudbo v drugi valuti, potem eh, ne vidim razno raznih regulatornih in eh, fiskalnih ovir, ki ne služijo nikomu drugemu kot politikom. Tako da mislim, da ja, je treba narediti korak naprej in če pogledamo, kako hitro se stvari spreminjajo na področju finančnih storitev in finančnih tehnologij, potem si nikako ne moremo privoščiti tega, da bomo še naprej počasni, da bomo premalo ambiciozni ali da bi se celo bali prihodnosti. Moramo biti ambiciozni, delati moramo korake naprej in eh, odpravljati moramo nepotrebne ovire, tako da popolnoma podpiram poročevalca, kar zdaj ta njegov ambiciozen in eh, tudi pogumen pristop. Hvala lepa. V imenu skupine GUE, gospa Matijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu in vsega, kar se lahko vsaj deloma strinjam s povedanjem in tudi z ključnimi pomisleki, ki jih je izpostavil poročevalec. No, ampak glede na uložene amandmaje, imam kar nekaj skrbi in pomislekov, ki jih želim z vami deliti. Zdelo se mi je namreč pomembno, da se te tematike lotimo kar se da ustrezno v predlogih, ki jih bomo obravnavali. V zadnjih desetih letih imamo opravka s krhudo finančno krizo in veliko naukov je, ki se zdi, kot da niso nečemu služili. Vizija, ki temelji na finančnih inovacijah, na finančni sofisticiranosti, je tisto, kar je tu izpostavljeno kot ključno, prav tako še vedno ostaja ideja potrebe po velikih finančnih konglomeratih in tudi, da bodo finančni produkti postali manj e, zapleteni. No, moje videnje je bistveno drugačno od tega, kar je izpostavljeno v številnih amandmajih. Zagotoviti namreč moramo konservativen, standardiziran bančni sektor, kajti to, kar potrebujejo potrošniki, so osnovne bančne storitve potrebujejo močan nadzor s proaktivnimi ukrepi, ki bodo zagotovili, da ne bodo potrošnikov vse čas sistematično silili v kupovanje produktov, ki so kompleksni in tvegani. V kontekstu krize to postaja še bolj jasno. Banke so vse bolj aktivne eh, in zakonodajalec mora zdaj zagotoviti, da bo bančno postalo kar se da dolgočasno. To je to, kar v tem trenutku potrebujemo. Ogromno teh amantmajev na nek način pravi, da moramo dovoliti potrošnikom, eh, da moramo dovoliti potrošnikom, pardon, da analizirajo tudi kompleksnejše finančne inštrumente, ampak to ni nič drugega kot neka politična goljofija. Eh, mislim, da je bistveno bolj pomembno, da imamo enostavne, transparentne produkte, ki so na voljo potrošnikom. Banke, ki poslujejo z občani, mislim, da bi morali sploh imeti prepoved trgovanja s tveganimi eh, produkti in mislim, da jih je potrebno eh, vse te, kar se teh produktov tiče, držati stran od eh, poslovanja z občani. Bančni produkti, ki so enostavni, mislim, da bi eh, odgovorili na 99 odstotkov potreb potrošnikov. Če želimo, da bodo naše banke bolj stabilne, če želimo, da ne bodo dobesedno goljufali potrošnikov na bančnem okoncu, potem je zato treba poskrbeti. Prav tako je potrebno poskrbeti za to, da mm, se bo izvajal ustrezni nadzor nad uh, vodilnimi bančnimi delavci. Seveda bi bilo težko prepovedati eh, neke prodajne cilje, kar zadeva prodajo bančnih storitev na okoncu, ampak če imamo eh, banke, ki skušajo ugoljufati svoje stranke s produkti, ki jih nikoli praktično ne bodo razumeli, potem je to nekaj, kar bi veljalo prepovedati. Potem so to tudi novi produkti, Eh, na podlagi katerih bi postal finančni sektor bistveno bolj transparenten. To je to, kar potrebujemo. Razmerje med bankami in potrošniki in eh, hitrost sprejemanja odločitev mislim, da je tisto, kar predstavlja glavno nevarnost za stabilnost finančnega sektorja. Mislim, da potrebujemo finančna pravila, ki učinkovito ščitijo družbo pred uh, pranjem denarja in eh, financiranjem terorizma. S tem torej bi zaključila, mislim, da so vsi ti ukrepi nujni, da bi jih morali že danes sprejeti, ampak bistvo, kar potrebujemo, je poenostavitev. Kolega Gigolt v imenu zelenih. Zimon, uh, eh, ki... Well, first, thanks to the rapporteur again for his uh, good draft and... Hvala poročevalcu za dober osnutek in za uvod, ki ga je podal. Uh, ko si ogledam predloge sprememb, eh, vidim veliko skupnih imenovalcev pri splošnem pristopu pri številnih predlogih sprememb. Pozdravlja se več čezmejnega delovanja, čezmejnih aktivnosti, tesnejši notranji trg in razlike niso tako bistvene, kot eh, se je zdelo iz ročnih prispevkov, ki smo jih danes slišali. Mogoče bi lahko pokomentiral še nekaj kontroverznih tem. Slišal sem to, kar je povedala Marisa. Moram pa reči, da se ne strinjam s to analizo. 51. amandma skupine GUE in tudi to, kar sem slišal zdaj, gre v tej smeri, da če bo manj čezmejne dejavnosti, bo to bolje za potrošnike. Mislim, da ni res. Uh, obstaja premalo konkurence in pa premalo primerljivosti produktov. In zato preveč eh, plačujemo mi kot investitorji za eh, sisteme posredovanja. Eh, boljša standardizacija in več konkurence lahko pomaga in prispeva k temu, da se bodo cene znižale in da se bo prevelik finančni sektor zmanjšal. Zato mislim, da vaš pristop pomaga samo tistim, ki ki eh, plačujejo, ampak v škodo investitorjev. Eh, z mojega vidika eh, so napačni tudi predlogi sprememb, ki želijo omejiti to, da lahko običajen državljan prevzame tveganje. Iz skupine FDD prihaja tak predlog spremembe. Jakob von Weizsäcker, pa je tudi podal podoben predlog spremembe in o, bi, eh, o tem predlogu spremembe bi eh, rad razpravljal z njim. Mislim, da bi običajni ljudje lahko tudi imeli možnost, da prevzamejo tveganje, če so del neke kooperativne banke ali naj bi mi eh, zaradi italijanskega problema zdaj prepovedali običajnim državljanom, da postanejo člani neke uh, kooperativne banke oziroma zadružne banke. Zdaj evropska zakonodaja že eh, ljudem preprečuje, da eh, vlagajo prevelike deleže svojega premoženja v neke tvegane posle. Predlogov sprememb eh, je bilo malo, predvsem, ko gre za zelene in pa trajnostne investicije. Ampak Obstaja fenomen na področju finančne tehnologije, eh, ki gre v tej smeri. Strinjam se z Alde, da bi morali imeti možnost, da vzpostavimo bolj učinkovit finančni sektor, ki bo služil inovativnim podjetjem. Potrebujemo pa tudi podporo za trajnostni sektor. Na pa še zadnji komentar, potem bom zaključil če želimo um, močnejši, standardiziran maloprodajni sektor, ki bo deloval čezmejno, potem potrebujemo tudi skupno zakonodajo in skupno kulturo nadzora uh, za zaščito investitorjev. In pri številnih amandmajih je nekaj narobe. Uh, številni se zauzemajo za čezmejno delovanje, uh, ne govorijo pa o čezmejni uh, zaščiti potrošnikov in institucijah, ki so temu namenjene. Mislim, da mora to iti z roko v roki, sicer ljudi ne bodo nikoli zaupali čezmejnim storitvam. Upam, da bomo dosegli soglasje. Hvala lepa, Marko Vali. Hvala lepa. Najprej želim na hitro odgovoriti Svenu, ki je omenil primer Italije. Eh, tam vemo, da so dejansko potekale goljufije v povezavi z MIFIDom. Tukaj gre tudi za vprašanje nadzora to je hud problem organov oblasti, ki niso znali zaščititi potrošnikov. Sam dvomim glede ambicij, o katerih je govorila Sofi, predvsem, ko gre za neoliberalce, ker to ponavadi se upada s tistimi, ki imajo velike interese in so torej tudi špekulanti. Sam sem spregledal eh, namen, vem, da gre tudi za izboljšanje konkurence, boljšega varstva potrošnikov, vendar menimo, da bi enoten trg za storitve in izdelke, to je škodljivo, če ne bomo najprej prestrukturirali finančnega sistema, potrebujemo pravila proti špekulativnemu financiranju, storitvam v senci in prav tako moramo ločiti poslovne in komercialne banke. Če ne bomo naredili prej teh korakov, potem liberalizacija, kapitalski trg in to, vse to je potem obsojeno na deregulacijo, ki nastopi v trenutku, ko moramo, po mojem mnenju, dokončati eh, regulacijo. In seveda to bo potem vplivalo tudi na kasnejše finančne krize in takrat bomo drago plačali, da nismo zauzeli stališča v tem trenutku. Nekateri naši predloge sprememb poudarjajo točko, kjer se strinjamo z drugimi skupinami, recimo eh, inovativne tehnologije lahko eh, vplivajo tudi na goljufije, na mm, eh, davčne goljufije in utaje. Prav tako menimo, da potrebujemo bolj stroga pravila glede transparentnosti v zvezi z tipologijo in kakovostjo informacij, ki jih morajo prejeti vlagatelji o finančnih produktih, zato da se lahko zavestno odločijo glede tvegan. In tako kot se je zgodilo v Italiji, to je pravzaprav ponazoritev, da povprečni človek ni dovolj finančno izobražen, da bi lahko razumel določene inštrumente. Sam sem bil um, finančni svetovalec in razložiti navadnemu človeku nek strukturiran izdelek ni enostavno, tudi za tiste, ki se spoznajo na ekonomijo. Zato je seveda zelo težko malemu eh, varčevalcu težko uporabljati vse te produkte. Produkte, ki se včasih zdijo enostavni, ampak trg je tvegan, zato potrebujemo resnično nek način, da bomo potrošnike dobro zaščitili. Skratka, lahko se bomo pogovarjali glede določenih točk, videli bomo, kaj lahko naredimo, ustrajamo pa pri tem, da moramo pred temi koraki opraviti najprej resne reforme v bančnem in finančnem sistemu, kajti ne moremo staviti na deregulacijo, ko v finančnem in bančnem sektorju še nismo končali regulacije. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Kapel, prej vem, da je bila tu, zdaj ne vidim več nihče drug strani e NF. Dobro, potem pa besedo ponovno predajam eh, poročevalcu, ker ne vidim, da bi bil kdo drug, ki bi še želel besedo. Ole. Hvala ponovno za besedo. Trudil sem se, da bi si zapisal vsa stališča in mnenja, ki smo jih slišali in čim bolj se bom potrudil, da vse skupaj ustrezno obravnavam. Torej, govorimo o zeleni knjigi, ne o zakonodaji. Zakonodaja pride na vrsto kasneje. Zelo pomembno je torej, da je naš pristop usmerjen v prihodnost. Ne smemo se preveč ozirati nazaj, pač mu moramo gledati naprej, kaj lahko ustvarimo. Po mojem mnenju moramo zagotoviti, da bodo evropski državljani in potrošniki imeli neke koristi od vsega tega lahko se izboljša konkurenca, lahko se promovira produkte, da bodo stroški za potrošnika čim manjši. Sam si vsekakor prizadevam poiskati rešitve, ki bi pomagale potrošnikom, evropskim potrošnikom. To se mi zdi najbolj pomembno. V procesu, kot je ta, ne morete vsega obravnavati naenkrat, pač pa je treba iti korak za korakom. Kje narediti te korake, pa je vprašanje debate, ki jo imamo lahko kasneje. V naslednjih nekaj tednih pričakujem dobro razpravo s tem v zvezi. Kot sem dejal, bom naredil vse, kar je v moji moči, da poiščemo čim širši kompromis. Pomembno je, da parlament izrazi svoje mnenje, ampak to v obliki, da bo to mnenje deležno čim širše podpore. Hvala lepa. Hvala lepa, Ole. 10. in 11. oktobra letos bomo glasovali in videli, kaj se bo potem izcimilo. Pri deveti točki bomo obravnavali predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 258-2014 o spostaviti programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 1420. Kolega Stolojan. Okay. Hvala. Predsedujoči, podpiram predlog komisije, da se še naprej priznava logo skupine EFRAK za obdobje 2017-2020, da bi dosegli dolgoročne cilje programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revidiranja. EFRAK je zasebna neprofitna organizacija, ki je strokovni svetovalec Evropske komisije za vsa vprašanja, ki se nanašajo na finančno poročanje ter tudi eh, mednarodne standarde finančnega oziroma računovodskega poročanja. Pravzaprav so vsa naša ravnanja na področju računovodskega poročanja vezana na strokovni nasvet EFRAG-a. Zdaj pa še par točk. Ko Evropski parlament eh, odobri financiranje eh, fundacije MSRP in EFRAGA, smo se odločili, da naj bi za EFRAG program pokrival zgolj obdobje 2014-2016. Namen te omejitve je bil ta, da bi ugotovili, ali bo EFRAG uresničil priporočila poročila Majštad, s čimer naj bi izboljšali dejavnost Efraga. Drugič, na podlagi evalvacije komisije in naše razprave z Efragom lahko poudarimo, da je Efrag uveljavil večino priporočil iz poročila Majštad. Tistega, kar ni vključil, je bilo priporočilo, ki se je nanašalo na model financiranja. Model je bil predlagan na podlagi prispevkov držav članic upravičenk EARS, vendar pa izvajanje mm, tega priporočila je odvisno od pripravljenosti držav članic. Moj predlog je pravzaprav opozorilo komisiji, da v svojem letnem poročilu o delovanju fundacije eh, za mednarodne standarde računovodskega poročanja Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje in odbora za zaščito javnega interesa, da se morajo držati tega, kar je 7. junija 2016 odobril parlament v zvezi z mednarodni standardi mednarodnega poročanja, evalvacije in dejavnostjo EFRAGA, MSRP in POB. Hvala lepa za ta uvod. Zdaj pa Prvonš Perez kot poročeval Kosinci. Euh, euh, Hvala lepa eh, za vaš prispevek na to temo. Tega bi se lahko lotili tudi, ko smo obravnavali proračun za prihodne leto, kajti upravičenost spomni na to, da ko smo sprejemali prejšnja besedila, naj bi preko proračuna ohranili možnost nadzora nad eh, delom pristojnih organov. In dejstvo je, da želimo proračun nadzora še naprej ohraniti za nadzor na trgu. In dejstvo je, da moramo nadaljevati z uveljavljanjem uredbe FRS 9, ampak eh, mislim, spoštovane kolegice in kolegi, da tu ne bomo ravno našli kakršnega koli skupnega jezika. Mislim pa, da je ključno, da nadaljujemo na letni ravni z ocenami in da Evropskemu parlamentu damo tudi vsa pooblastila za posredovanje in da ob glasovanju o proračunu ne zdaj, da posegamo področja, ki niso v naši pristojnosti, ampak da vidimo, ali so dejansko reforme, ki naj bi jih izvedli, tudi izvedene. Hvala lepa. Hvala lepa. Za EKR bi moral spregovoriti kolega Kamal, pa ne vidim nobenega, ki bi ga nadomestil. Gremo kar takoj na Alde. I can be very uh, brief. Of course, I would like to thank Mr. Stolian for his... Hvala lepa, gospodu Stolojano. Vajeni smo že njegove odličnosti pri pripravi poročil. No, povedali ste nam že glede področja, ki ga pokriva to poročilo, imam samo dve drobni vprašanji. Prvič, ali sem pravilno razumela, da ni bilo nobenih sprememb, ki bi jih komisija uh, naredila glede zneskov namenjenih Efragu. Tega namreč nisem našla v poročilu. In drugo vprašanje v zvezi s področjem delovanja Efraga. Prvanž Berez je že omenila poročilo Majštad, ampak v resoluciji meseca junija glede standarda računovodskega poročanja smo Efragu dodelili drugačne naloge ki so pravzaprav izven eh, tega, kar je zapisano v poročilu Majštat. In pomembno se mi zdi, da Efrak lahko učinkovito izvaja svoje pristojnosti, zato bom pripravila predlog spremembe in sicer v smislu, da mora Efrak izvajati tudi te nove naloge. Kot je dejala Prvanš, moramo imeti možnost, da ocenimo delo Efraga, tudi nove stvari, ki so bile dodane poleg priporočil iz poročila Majštet. Ampak samo to bi dodala si temu sicer izvrstnemu poročilu. Hvala, Kora. Miguel Vegas zaguje. No ja, hvala. Zelo pozorno spremljamo to pobudo za izboljšanje kakovosti in količine informacij. Potrebujemo enotne finančne informacije za to, da bo sistem čim bolj pregleden, eh, čim bolj brljiv. Ugotavljamo vse bolj, da finančni interesi prevladujejo nad realnim gospodarstvom. Žal, žal pa, vsaj kot mi vidimo, želeli bi si, da bi bilo drugače, zdi pa se nam, da potrebujemo več preglednosti in boljšo berljivost vsega tega v interesu najširše javnosti. Nekoliko dvomov imamo glede modela upravljanja EFRAGA, vključno s tem, da javni interes ni ustrezno odražen v sestavi te skupine. Zdi se, da je zastopan zasebni sektor, zavarovalnice, banke, ampak kaj pa javni sektor? To ne odraža ustrezno financiranja, kar 60 odstotkov sredstev je iz javnega proračuna. Prav tako je odraženo le majhno število držav. Zdi se mi, da je to škoda in ravno zato smo nekoliko zaskrbljeni. Namreč obstaja možnost, da bi ta agencija ne bila več javno telo, pač pa bi postala zasebno telo. Potrebujemo skratka več informacij, več informacij o eh, povezavi med Efragom in drugimi ustanovami, ki jih financira in U, v mislih imam eh, odbor za nadzor nad javnim interesom. Zanima me, kako se vse to ujema. Gre namreč za ustanove, ki se ukvarjajo s podobnimi vprašanji. Fundacija MSRP se je financirala tudi iz sredstev Lehman Brothers na določeni točki in tu seveda prihaja do konflikta eh, Namreč gre za zasebni interes, to pa se ne ujema z javnim interesom. Zato si želimo, da bo ta sistem bolj pregleden. 13 milijonov evrov gre za to inštitucijo, imamo pa dvome, v kolikšni meri zastopa javni interes. Zelo pomembno je zato, da bi imeli več informacij o tem, kako deluje ta inštitucija in eh, kako sodeluje z drugimi ustanovami, ki se financirajo iz EU proračuna. Kolega Kamal je zdaj med nami. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoč, in opravičujem se, nepravilno sem sklepal, da bomo malo zamujali. Na koncu sem zamudil sam. Zamudil sem eh, nekaj prispevkov kolegov, pa bi me to bilo zelo zanimalo. Ampak vem, da se bomo lahko tudi individualno pogovarjali po sestanku. V zadnjem mandatu smo se veliko pogovarjali o proračunu za Efrak in poročilo Majštat. Veliko izboljšav je bilo, Efrak je upošteval mnoge reforme, posodobil strukturo, povečal preglednost, vem pa, da kolege iz druge skupin to še vedno skrbi. Pozdravljam tudi imenovanje novega predsednika Efraga. Efragu čestitam za sodelovanje s parlamentom v celotnem procesu in tudi v obdobju pregleda MSRP. Predlogi poročevalca gospoda Stoloja nas so mi všeč, poziv komisiji, da zagotovi bolj podrobno poročilo o dejavnostih EFRAGA in tudi poročilo na lastno pobudo. Zlasti glede odstavko 2 in 6 poročila na lastno pobudo pozdravljam. Tam namreč je govora o nekaterih ključnih načeli glede Eh, katerih skrbi mene in druge, kot so recimo eh, previdnost, resničnost, verodostojnost in tako dalje. Če želimo biti v skladi, skladu za sodno prakso in nekaterimi dokumentu iz preteklosti. Govorimo o sodni praksi Evropskega sodišča. O tem sem se pogovarjal s poslanci v moji skupini interno. Ponovno se opravičujem zato, ker me je resnično zanimalo, kaj imajo povedati drugi kolegi, da bi lahko upošteval tudi njihovo mnenje. Kamal, nachdem ich jetzt. Hvala lepa, kolega Kamal. Uh, v imenu skupine EFDD ni nikogar. Gospa von Štork bi bila Na vrsti tudi gospe Kapel ne vidim in mm, Sven Gigolt v imenu zelenih bo danes zadnji spregovoril. Hvala. Zgolj zahvala poročevalcu gospodu Stolojanu. Pravzaprav gre tu za podaljšanje financiranja trem inštitucijam. Če diferenciramo mi, smo v poročilu Stolojan povedali jasno in glasno, če se si želimo v tem okolju. In če si pogledamo Efrak, glede Efraga imamo novo vodstvo. V procesu je naš nekdani kolega Žan-Pol Gozes dal jasne zaveze. Ne vidim zato potrebe, da bi v to uredbo dali še kakšne dodatne zaveze. Imamo letni postopek proračuna in ta postopek lahko izkoristimo, da vključimo kakršne koli zaveze. Prvonš Beres je to že omenila. Kar zadeva PIOB, odbora za zaščito javnega interesa, tu smo zelo zaskrbljeni. Politično, pravo politično vprašanje v tem poročilu je, ali bomo enostavno odobrili podaljšanje eh, financiranja eh, MSRP. Namreč tu nismo videli nobenih zavez v smeri, kot smo jo zahtevali. In nimamo tako močnega vpliva, kot recimo, da smo lahko imenovali predsedojočega Efraga. Zato pozdravljam to, kar je povedal gospod Stolojan, da se povdari poruč, pomen letnih poročil, ki so tako ali tako predvidena in da se to poveže z našimi zahtevami v poročilu Stolojan. Sicer pa moramo glede standardov finančnega poročanja biti nekoliko bolj strogi. In kolega Kamal je že povedal, in samo to, da bi brez kakršnih koli zavez omogočili financiranje, ne da bi imeli zagotovila za naše zahteve, tu ne vidim nobenih potreb. Zato mislim, da bi morali um, narediti nekaj več kot pa samo to, da zahtevamo, da nam vsako leto poročajo in da to vključimo v vodno izjavo. Zato predlagam, da predlagamo predloge spremem in uh, poročevalci v senci in drugi kolegi bi lahko opravili razpravo v zvezi s tem, da jih nekoliko močneje zavežemo k našim uh, skupnim željam. In odbor za spremljanje, ki naj bi pravzaprav nudil vodila usmeritve, ni deloval, kajti mnogi člani se ne strinjajo v zvezi s tem, da pravzaprav so oni tisti, ki morajo ponuditi usmeritve. In predstavnik komisije v odboru za spremljanje je pravzaprav v skupini, ki noče izvajati nadzora. In Mišel Barnier je zelo dolgo trpel zaradi te situacije. In uh, zaradi tega, in dokler to ni rešeno, mislim, da da moramo pravzaprav dati določene zahteve, predvsem kar zadeva vidik demokratičnega nazora. Hvala lepa, kolega Gigold. Tako da zdaj ponovno kolega Stolojan. Seveda se moram zahvaliti vsem kolegom, ki so sodelovali pri tem poročilu, ki so vsi člani naše stalne skupine, ki se ukvarja z vprašanji eh, finančnega poročanja. Seveda, par točk. Evropska komisija si je prizadevala, da bi odgovorila na nekatere naše skrbi in sicer so želeli, da bi bolje razumeli, kaj je tisto, o čemer govorimo, ko pravzaprav eh, presojamo. Če namreč rečemo Efragu, Če jih vprašamo, kako naj bi izvajali ta merila, bi morali imeti v mislih zelo jasno, kako uporabljati to merilo. Mislim, da tega ne bo naredila Evropska komisija. Mi se moramo pogovarjati o idejah, ki jih je dala komisija na mizo, recimo v zvezi s tem, da kaj pomeni hm, javno dobro v smislu podpore kakršnekoli IRS e v Evropski uniji. Ta primer dajem zato, da povem, da cenim to, da se skuša Evropska komisija odzvati na nekatere naše skrbi, če tudi ne vidim, da bi ta odgovor bil dokončen zato mislim, da moramo bolje in hitreje delati. Zdaj pa še kar zadeva EFRAG. Tu imamo zelo pomemben vzvod, kajti mi zagotavljamo večino financiranja za EFRAG. Namreč Efrak ima veliko strokovnjakov. In oni tudi zelo dobro vedo, kako naj poteka financiranje. Zato se mi zdi, da je dobro, če jim povemo, kako bodo stvari delovale naslednja, recimo tri leta. Ampak kot so povedali kolegi, imamo letni proračun in to je inštrument, ki nam omogoča, da če EFRAK ne bo opravljal svojih nalog in priporočil, ki so jih omenili nekateri kolegi, tisto, kar smo vključili v resolucijo, ne samo v zvezi z Efragom, pač pa tudi v zvezi z fundacijo. In moram reči, da nismo zelo zadovoljni v zvezi z odzivom same fundacije za MRSP. Kar zadeva količino denarja, govorimo o 13,8 milijonov evrov. To je bilo vključeno v prvem predlogu Evropske komisije za ta program, ampak kot smo se odločili takrat, smo odobrili samo financiranje za leto 2013 oziroma do leta 2016. Gospod Gozes, ki je zdaj nov predsednik eh, EFRAGA, je odprt za srečanje z nami, da bi se pogovorili o vsem tistem, kar nas skrbi v zvezi z aktivnostjo EFRAGA in z izvajanjem našega priporočila. Upam, da bo tudi držal svojo besedo. Lahko pa povem, da da je Evropski parlament veliko bolj vključen v vse dejavnosti, ki se nanašajo na MRSP in s tem povezana vprašanja, ki so zelo pomembna za trdnost kapitalskih trgov, javnih financ, za vse vlagatelje in druge deležnike. Hvala lepa. Še to naj povem, da sem zelo hvaležen za prispevke kolegov, čakam na predloge sprememb in poskusili bomo priti do skupnega jezika v zvezi s tem, kako naprej v zvezi s tem poročilom in seveda se tudi želimo začeti pogajanja z Evropsko komisijo in svetom. Hvala lepa mm, poročevalcu in poročevalcem v senci. Šele zdaj vidim, da je kolega Gozes med nami in mislim, da imamo še dovolj časa. Hvala lepa za današnji obisk, ampak morda kak komentar v zvezi s tem, kar smo slišali? Hvala, gospod predsedujoči. Eh, moj edini komentar je, da sem vesel, da sem danes z vami in da lahko eh, evropskemu interesu služim tudi na kak drug način kot prej, ko sem bil poslanec. Eh, lahko obljubim tudi, da bom držal svojo besedo. Hvala. ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Želim vam eh, lep večer. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. septembra do 12. Hvala lepa in lep večer.